I think we can start. Mislim, da lahko začnemo. Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, čisto presenetljivo je dvorana skoraj premajhna, ker je prisotnost tako velika tik pred Božičem, ampak dobro je, da smo se odločili, da se srečemo na našem zadnjem sestanku letos. Najprej sprijetje dnevnega reda ga lahko sprejmemo, če nihče ne ogovarja. Ampak jaz imam majhno pripombo, kajti ko poročamo. Ko bomo poročali o trilogih, imamo tukaj enega poročevalca, drugega pa ne, zato o governancu ne bomo poročali, temveč le o drugem področju. Pri trilogu o notranjih vodnih poteh in tehničnih zahtevah bo pa tukaj prisoten gospod Belet, ki bo tudi poročal o tem. Torej, sprejetje uh, zapisnikov z 3. in 7. decembra, če nihče nima nič proti, sta zapisnika sprijeta. Potem pa predstavitev GD za mobilnost in promet o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladin in tu bi dal besedo gospodu Karamica, so predstavniku GEDI za mobilnost. Deset minut je bilo dogovorjeno. Gospod Karamica, izvolite. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, good afternoon to all of you. Yes, I'm gonna very Hvala, gospod predsedujoči, in pozdravljeni vsi. Na kratko vam bom poročal, o čem gre pri tem poročilu. Uh, in se bom tudi nanašal na deseti člen. In omenil gospoda De Grandesa, ki je bil, lahko rečem, oče tega dosjeja. Danes ga tukaj ni, ampak dobro pozna zadeve. Koncept tega, tega pregleda in na eh, tako imenovanih klasifikacijskih zavodih, kot veste, je 50 takšnih, ali enajst se jih bo uporabljalo za naše ladje. Evropska unija kot država zastave lahko avtorizira takšne pooblaščene organizacije, da ukrepajo v svojem imenu in izvajajo tehnični nadzor in pregled ladi za ladje, ki nosijo njihovo zastavo. Torej, tu gre za tehnični nadzor, in gre tudi za to, da morajo biti upoštevane mednarodne konvencije. Države članice lahko pooblastijo le takšno organizacijo, ki je pripoznana tudi strani Evropske unije. Na drugi strani pa mora ta klasifikacijska organizacija upoštevati tehnične standarde in zasebne standarde, in ta pravila mora ta zavod uporabljati za validacijo in certifikacijo, kjer zagotavlja, da vsaka ladja ustreza vsem zahtevam. Torej, se pravi, mora upoštevati vsa pravila mednarodnih konvencij in pa svoja lastna pravila, ki so jih predpisali za konstruk ladijske konstrukcije. In rezultat tega dela je, da potem izda eh, klasifikacijsko spričevalo in ta omogoča lastniku ladje, da pridobi tudi zavarovanje. In to pomeni, da lahko, ko ladja prejme tako um, spričevalo, tudi gre na plovbo. Ta postopek certificiranja upošteva vse materijale, opremo in pa komponente, ki so bile uporabljene za eh, konstrukcijo ladje. Vsak del posebej ima svoj poseben certifikat in vse skupaj se pa potem certificira za klasifikacijsko spričevalo. Torej, del uredbe je tudi ta, in to smo vključili tudi v to poročilo, da imamo skupne certifikate in da tudi vsi ti klasifikacijski zavodi pripoznajo medsebojne certifikate za posamezne dele. Jaz kot lasnik nimam vedno časa, da bi imel isti certifikat certifikat oziroma da bi šel vsakeč neki drugi organizaciji, da mi da en certifikat in drugi, da mi da drugega. Zato smo želeli imeti bolj harmoniziran pristop in zato so te certifikati medsebojno priznani strani klasifikacijskih zavodov in to je treba izpostaviti, kajti veliko smo se pogovarjali tudi z industrijo in mislim, da je za obe strani to uh, pozitivno, kajti industrija tudi sama nima vedno čas, da gre do posameznega klasifikacijskega zavoda oziroma do tistega, ki ga želi uh, uporabiti lastnik in potem se pogosto zgodi, da se zadeva ist, uh, tako ali tako certificira v istem laboratoriju. In Zato je tu po eni strani izguba časa za lasnika ali proizvajalce, po drugi strani lahko izguba dobička za klasifikacijski zavod in zato takšna rešitev omogoča boje. Oboje morajo zagotoviti najvišji standard in to je pomembno seveda tudi za ugled uh, klasifikacijskega zavoda. Morda se to zdi logično in preprosto, ampak ni. Kaj ti klasifikacijski zavodi imajo tudi svoje zasebna pravila? ki so pa med seboj različna. Mislim, da v naši uredbi, za katero ste se tudi vi zelo prizadevali, je bilo rečeno, da, da morajo vsi uporabiti najvišje standarde. Torej, se morajo sesti skupaj in odločiti, kateri od standardov je najbolj strok in vsi morajo poštevati ta standard. kajti veliko standardov je, ki velja za ladje. Mislim, da je to dobro tudi za gospodarstvo, kajti približno 450 tisoč zaposlenih je v ladjedelstvu in cela cel trg se ocenjuje na 125 milijard evrov. In 43-odstotni delež tukaj velja. In če je treba za vsak kos za ladjo tukaj zagotoviti certifikat, gre za velike stroške in to potem zmanjšuje eh, konkurenčnost v primerjavi z kitajskimi ali drugimi proizvajalci. Zato je bil tudi v, bilo tudi v, industrijski, v indust, um, interesu industrije, da smo res podprli to, ta, tak postopek na evropski ravni. Rad bi izpostavil še nekaj to načelo medsebojnega priznavanja temelji na, tudi sa, na samokontroli in samo določbi pravil in tudi medsebojnem zaupanju in pa organizaciji, ki tudi skrbi za red na tem področju. To je Evropska skupina za medsebojno priznavanje in ta, namen te skupine je uh, da tudi nadzoruje uh, uporabo standardov ob, v skupnem, uh, torej v tem skupnem nadzoru in da tudi zagotavlja tehnično podporo, ki je potrebna, da identificira proizvode, ki lahko sodijo v to schemo, kajti niso vsi proizvodi enaki, niso vsak časih so različni in imajo različne značilnosti in tudi pripravljajo dokumente v zvezi z tehničnimi kriteriji. Ta skupina je že opredelila, da morajo biti proizvodi, ki so del tega, eh, te scheme, tudi takšni, da so homolo, homologirani in so tudi že določili kar veliko število proizvodov, ki, sodijo, ki so eh, tukaj harmonizirani. Namen skupine je tudi, da določi skupne certifikate in na ta način zmanjša eh, stroške in pa tudi administrativno breme. Proizvajalci imajo tako lažji dostop do globalnega trga, kajti ni treba, da vsakič posamezen del opreme na novo certificirajo. Še vedno je kar nekaj točk, ki so pomembne. In ker je ta schema zelo nova in zelo prostovoljna, pa je treba tukaj spoštovati industrijski proces in to vse upošteva. Vseeno pa je treba upoštevati tudi, da majhni proizvajalci še ne poznajo te scheme in od nje zato ne profitirajo. Potem pa kar je še pomembno in ste morda slišali zato, da mednarodna sprejemljivost te scheme ni vedno zagotovljena. Torej, proizvajalci, ki tukaj niso vključeni, so, imajo nekako eh, ali pa tudi države ki, oziroma vlade, ki plujejo pod drugimi zastavami, se zdi, da so malce zapostavljeni. Eh, vseeno pa se nam zdi, da je izvajanje te scheme v skladu z našo uredbo. Še vedno je pred nami nekaj izzivov. Naprimer, ta schema temelji na samo uredbi in na partnerstvu z industrijo. To partnerstvo je pomembno za schemo zato, da lahko organiziramo in pa redno ocenjujemo učinkovitost. Izkušnje bodo zelo pomembne in to bo tudi pomembno za prihodnost in normalno je, da moramo na tem delati. Kot sem povedal prej, gre za samo kontrolo in pri tem je pogosto slediti, težko slediti tej samo kontroli, ampak uh, z vedno večjim številom teh certifikatom bo in spričeval, lahko rečemo, da smo zadovoljni in da gre to v dobro varnosti vseh družb, kajti tukaj res zagotavljamo najviše možne standarde, pozitivno pa je tudi za industrijo, kajti tukaj preprečujemo dodatne stroške, administrativne stroške. Še enkrat bi se zahvalil vaši pobudi tako da smo lahko res ta element vključili tudi v uredbo. Hvala. Hvala lepa. Petr Fandalen se je prijavil k besedi kot prvi, pa na to še trije govorci. Ehm, Hvala predsedujoči. preden sem postal poslanec Evropskega parlamenta, sem bil direktor um, nadzora za ladidelstvo na nizozemskem. In zelo razveseljivo je, da je bilo tukaj doseženo medsebojno priznavanje certifikatov strani klasifikacijskih zavodov. To je odlično, ampak kdo pa nadzira klasifikacijske zavode? kako je to vključeno v sistem. Če neka, nek zavod ali neka organizacija izda neko spričevalo, potem na podlagi številnih kontrol. Ko sem bil takrat direktor te inšpekcije na nizozemskem, sem ugotovil, da so tu razlike pri samih eh, zavodih za klasifikacijo. In tisti, ki izdajajo v Evropi spričevala, ali tisti zavodi, niso, ki zdaj spričevali v Evropi, morda če niso ravno primerljivi z tistimi v Aziji. Čeprav vsi delajo, naprimer, tudi pod eh, okriljem iste klasifikacijske družbe. Kako bo torej klasifikacijska služba dobila evropsko uh, dovoljenje za izdajanje klasifikacij in ali komisija preverja, ali je znotraj te družbe tudi kakšna razlika, se pravi med izpostavo v Evropi in med izpostavo v Aziji, naprimer. Veliko ladjedelništva je tudi v Aziji, naprimer na kitajskem in tukaj ne sme prihajati do razlik. Hvala. Hvala lepa, gospod Vim van den Kamp. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Karamicos je. Yeah. navedel tudi kolega Luja de Grandes, ki je danes v Madridu, ker želijo ceniti rezultate španskih volitev in za njega bo to zagotovo zanimiv dan v Madridu. Zahvaljujem se za informacije, ki nam jih je predstavil predstavnik komisije. Imam pa eno vprašanje v zvezi z učinkom desetega člena. Slišal sem govorice, da zasebni sektor, torej klasifikacijski zavodi, da delujejo prepočasi pri medsebojnem priznavanju spričeval. In tu gre res za veliko denarja, klasifikacijski zavodi zahtevajo precej denarja za izdajo spričevala in če naj tu pride do medsebojnega priznanja, bi bil to velik napredek za evropsko ladjedelništvo. Nečesa pa nisem čisto razumel. Ali je predstavnik komisije rekel, da je tudi izvajanje različnih faz, se pravi, tirena do tir 6, da je to naj postane obvezno, ali se bo to prepustilo uh, organizacijam za klasifikacijo. Mislim, to gre za zasebni trg in v naši skupini bi želeli več pojasnil glede naprimer časovnega načrtovanja, medsebojnega priznavanja. V uredbi je sicer predvideno medsebojno priznavanje, ampak ta uredba bi bila bolj učinkovita, če bi, naprimer, rekli, da, v, da je treba v petih letih zaključiti ta proces, da je mora biti medsebojno priznavanje posod doseženo. Lahko predstavnik komisije kaj pove? Hvala lepa. Ja, s tem časom imamo veliko izkušenj tudi v železniškem paketu. Eh, tukaj smo že pred desetimi leti to sklenili, da naj bi tako bilo, pa še danes ni tako, torej to gre res težko. Sedaj pa Gizine Majsner. Hvala lepa predstavnik komisije tudi z naše strani za poročilo. Dobro je, če smo dosegli neko poenotenje. Imam pa eno vprašanje. Rekli ste, da je težava z mednarodno sprejemljivostjo. Jaz sem že prej razmišljala o tem, kako je s tem, kar pri nas delajo te klasifikacijske organizacije in v ZDA, ali so tu razlike velike. Ne mislim samo na Kitajsko, ampak tudi na možnost v zvezi z TTIP-om, da bi tudi tam lahko naredili večji um, korak na trg. Lahko kaj poveste v zvezi s tem? Hvala. Hvala lepa, Werner Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Hvala, predsedujoči. To je seveda zelo zanimiva tema in pozdravljam harmonizacijo eh, organizacij za tehnični nadzor in pregled ladi in oziroma poenotenje tega, kajti dejansko so podobno tudi zgrajene, torej kako se. Eh, naredijo projekt za ladjo, katere materijale se uporablja, katere tehnologije se uporabljajo, naprimer eh, načini varjenja in tako, kakšno imajo pogonsko propulzijo in tako naprej. Vse to je tam zapisano. In vsak lastnik ladje, ki naroči novo ladjo, se mora ravnati po določbah mednarodne organizacije za varnost na morju in pa tudi organizacije SOLAS. In v skladu s tem se gradijo takšne tovorne in potniške ladje. Prej smo slišali, da 43 odstotkov eh, del, tržnega deleža je v Evropi pri ladjedelstvu, se pravi čisto običajnih uh, tovornih ladij, ki gredo v promet, pa smo nekje na marginalnem področju, kar se tiče kontejnerskih ladij, eh, tankerjev in tako naprej. Te se dejansko gradijo na južnoazijskem trgu. Koreja je neverjetno velika ladjedelska, eh, ladjedelski narod in tukaj smo imeli tudi za svetovno trgovinsko organizacijo velike boje, tudi zaradi uh, subvencij, tudi Kitajci tukaj gradijo kar po tekočem traku, ali lahko ladjedelci, ki tam oziroma ladijski prevozniki, ki, ki dajo naročila, oddajo naročila tam in med njimi so tudi nemški naročniki, ali so lahko prepričani, da če imajo tam tudi nekega kontrolorja, da se tam res gradi po naših predpisih. Pri nas v Evropi, če recimo pogonske stroje ali pa propelerje iz Meklenburga naročimo, kajti oni vsak teden dobavljajo zelo zanimiv propeler na Kitajsko, v Korejo ali pa drugam. Torej, know-how imamo in moramo to po germanskem Lloydu ali pa tem. Um, drugih eh, standardih, ki so v Evropi običajni graditi. In to je zdaj vprašanje. Tudi američani niso ravno močni pri ladjedelništvu, oni se bolj ukvarjajo z mornariškimi ladjami. Imajo tudi nekaj križarskih ladji oziroma ladje za križarjenja. Ampak ladje za križarjenje so tudi v Evropi, se tudi v Evropi gradijo in to je dodana vrednost. In vprašanje je res, mi imamo tukaj našne. Uh, razne motorje in agregate, ki jih tukaj dobavljamo, ki so certificirani po najvišjem standardu. Kako pa je v južnoazijskem področju? Hvala. Hvala lepa, hvala predvsem pri vladedelniškem inženirju. Se res vidi, da ima tukaj izkušnje, ki jih lahko predstavi naslednji gospod Janus Tinke. hvala. Ne želim govoriti o tehničnih vidikih, žal nisem inženir, sem le pravnik. Rad pa bi pa vprašal po mehanizmu, ki je zame pomembnem. Strinjam se, da na ravni EU potrebujemo jasna in ostra pravila, kar se tiče ladjedelništva. Ampak ta mehanizem mora voditi do tega, da države in organi priznavajo, da ladje priznavajo te standarde. To pomeni, da v tej situaciji številne organizacije v številnih državah izvajajo certificiranje in praksa je lahko zelo različna. Moje vprašanje je, ali je tu potreba po nadzornem mehanizmu ali ne. Lahko se zgodi, da imamo tudi bolj tolerantne države in da bodo potem po naših vodah vozile ladje, ki bodo ustrezali različnim standardom. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo komisiji, gospodu Karamecosu, kar nekaj vprašanj smo slišali. Izvolite. Hvala lepa, skušal bom se odzvati na vse, ampak eh, se že naprej prevečujem, če bom kakšno vprašanje spregledal. Najprej bi začel s pojasnilom. Vprašanje med mednarodno komponento in evropsko komponento. Jasno je, da ladja, ki pač ladje, ki plujejo na okrog, bi morali ustrezati istim standardom, to je jasno. Prejšnje uredbe niso ločevale, ali gre za tuje ladje, ali gre za ladje, ki plujejo pod evropsko zastavo. Ampak zaradi dejstva, da smo želeli, da vse organizacije za klasifikacijo upoštevajo ista pravila in najviše standarde, takšne, ki jih Evropska je šlo za takšne standarde, ki so jih evropski zavodi sprejeli, ampak eh, tisti, ki so bili pa izven Evrope, pa so imeli kar veliko težav z priznavanjem tega pravila. EBS je bil takrat eh, vodja opozicije proti našemu eh, predlogu, to je eden najpomembnejših zavodov za klasificiranje v Ameriki. Isto velja tudi za nekatere korejske in japonske organizacije, kajti če one priznajo medsebojno priznavanje, izgubijo posel. Zato je bilo ta takrat predvsej velika vojna. In sedaj imamo dvostranske porazume z nekaterimi zastavami in eh, rečemo, to je standard, to je najviše in bolje je, da sedaj sledijo temu. krati več je mednarodnih obveznih standardov, kot so stje standardov zasebnih organizacij. Ladja je klasificirana in priznana, ker ustreza mednarodnim standardom, potem pa gre še za neke druge standarde, ki jih izpolnjuje in gre za uh, medsebojno priznavanje zasebnih oziroma standardov zasebnih organizacij. Uh, in upamo, da bomo s tem sporazumom dosegli, da bodo tudi neevropske organizacije delale z nami, zato da bojo harmonizirale specifikacije za izdajatelje oziroma za vprašanje, kot so nekateri deli strojev, opreme in tako naprej, in da bodo te standarde uporabljali tudi za svoje certificiranje in da ne bodo zahtevali uh, da se doplača posebej denar za certifikat, ki je bil dejansko že izdan za recimo istega lastnika, ki ima ladje, ki uh, plujejo pod ameriško in ladje plujejo pod um, evropsko zastavo. Ampak tu gre tudi za industrijski interes, da se proizvajalci iz, eh, izognejo dvojnemu certificiranju in zmanjšajo stroške, na drugi strani pa je tu interes zasebnih organizacij za klasificiranje, ki pač želijo, da se vsakič certificira ista oprema na dveh različnih mestih. Če odgovorim tudi gospodu Van de Kampu, nismo dosegli tega, da bi res vso opremo lahko harmonizirali. Trenutno smo dosegli 43 skupin eh, opreme, ki so najbolj preproste in so poenotene pri posameznih klasifikacijskih organizacijah in so nameščene na ladjah, ki jih klasificirajo te, ta podjetja, oziroma te, te organizacije. Ampak to je nekaj, kar bo zahtevalo nekaj časa. Veliko časa smo že porabili za to, da smo zagnali ta proces v preteklem letu in pol lahko rečemo, da se je marsikaj pospešilo in ljudje sodelujejo tesneje in bolj resno kot prej. In azijske izpostave družbe ne morejo ravnati drugače, če gre za evropsko ladjo ali z azijsko ladjo. Tukaj pričakujemo, da bo obravnava enaka in tudi EMSA in naši inšpektori bodo zagotovili, da ne bo preveč eh, razlik. Pa še nekaj drugih vprašanj. Gospod Kong, govorimo o 43 odstotkih opreme, proizvajalcev opreme, ne za ladje, ki plujejo. Žal je večina, največja vrednost ni oprema na ladji, ampak. Um, večina konstrukcij pa se vseeno izvaja v Aziji. 43 odstotkov proizvajalcev opreme, ki so evropejci, pa bi tukaj imelo korist. In kajti oni dobavljajo teh 43 odstotkov opreme in njim bi ta, se ta schema obrestovala, kajti tudi zmanjšuje administrativne postopke. zadnji del je bil teže razumljiv, ampak dejansko niso države in organizacije, ki priznavajo vse standardne, ampak priznavajo le en del standardov, gre za tisti IMF e specifikacije, se pravi standardi mednarodnih konvencij. Ostali standardi pa so tisti, ki jih priznavajo posamezne organizacije. In to je ta velika razlika tudi za, glede stroškov za proizvajalce. Tega ne vem, če sem vse, na vse odgovoril. Skušal pa sem eh, odgovoriti na večino vprašanj, če pa še kakšno pa lahko tudi na koncu sestanka še kaj pojasnim. Hvala lepa. Hvala. Samo še dodatno vprašanje, vem, Bandenkampa dve kratki vprašanji. Uh, predsedujoči, ali sem to sedaj pravilno razumel? Eh, da bi pravzaprav lahko postali ujetniki? Ne, Eh, evropskih klasifikacijskih zavodov. In če bodo oni zavlačevali z delom, potem postanemo mi njihovi ujetniki. Ne, se upravičujem. No in drugo vprašanje je e, naslednje. E, kdaj meni gospod Klaramici, da bo ta proces zaključen? Ali si lahko predstavljamo nek idealni datum? Peter. Prosim. Well, I, I'm not a prophet. <laughs> I think it's not possible. No, nisem jaz novidec, ne vem. Na nek način imamo novo opremo, nove oblike sedežev in drugega. To, da smo šli v smeri tega, da imamo vse bolje nastavno opremo na začetku in da se vsi strinjamo, da to predelimo, da si uporabljajo isto na najvišjih možnih standardih, to je zelo pozitiven korak. Onkraj tega imamo potem zelo specializirano premo, ki se uporablja za določene stvari, tega ne moremo poenotiti. Nikoli ne bo tako. Potem imamo specifično premo za različne vrste motorjev. Ampak, kot sem rekel, imamo 43 skupin oprem, mogoče bomo šli tudi do 100 skupin, mogoče celo 120. Ampak ne moremo reči, kdaj bomo imeli celoten sistem spremljamo ta proces s pomočjo tehničnih strokovnjakov v Lizboni, ampak to traja in potrebujemo tudi voljo, dobro voljo na strani klasifikacije. Nekaj pritiskov tudi potrebujemo na strani proizvajalcev, saj največjih. Želimo, da to ne bi bilo predrago. To bo proces, ki se bo nadaljeval mislim, da ne moramo zaenkrat določiti natančnega datuma. Mislim, da to nikoli ne bo rejeno, ampak dobro. Če ne bo smelo priti do 20-30 odstotkov opreme, da bo to vzajemno priznano, bo to velik uspeh. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Prehajamo na naslednjo točko. In tu prosim govornika, da se mi pridruži. So, wir kommen jetzt zur Präsent Sedaj bomo eh, slišali prezentacijo v zvezi z študijo o rezultatih in učinkovitosti financiranja železniške infrastrukture v EU in z tehnološkega instituta v Karlsruhe imamo tu gospoda eh, Šadeja, ki bo poročal o tem. Na voljo ima 12 do 15 minut, potem pa bomo lahko razpravljali še naprej za, e, odbor za nadzor proračuna je bila ta študija izdelana, tam je bila tudi predstavljena, seveda pa e, to zanima nas vse. Gospod Šade, imate besedo. Hvala, gospod Kramer, veseli me, da smo tukaj, torej ponovno. In govoril bom uh, e, angliško. Z veseljem vam predstavljam to študijo v zvezi z učinkovitostjo financiranja železniške infrastrukture v EU-ju. Bil sem v drugi skupini strokovnjakov. Klaus Stol je bil tudi soavtor študije v Nemčiji. No pa poglejmo, če to dela. Oprostite, samo trenutek. So, let's see. No, pa poglejmo. Prehiter sem za ta sistem, no, sedaj pa deluje. Najprej bi vas rad obvestil o ciljih študije. Šlo je za to, da bi odgovorili na vprašanje, kako učinkovita je evropska podpora financiranju železnic, kako učinkovito prispeva k doseganju velikih evropskih ciljev kohezije, to je ekonomska in socialna kohezija med državami in tu gre tudi za delovanje notranjih trgov. Potem imamo druga vprašanja v študiji o učinkih različnih železniških projektov, o preteklih, sedanjih, mogoče tudi o eksante, učinkih v prihodnosti. Potem imamo še eno vprašanje tudi politična vprašanja so zelo pomembna tu v tem forumu, kako oživiti železniški sektor in kako izbrati tiste projekte, ki bi lahko ustvarili zelo visoko evropsko dodano vrednost. To so cili, to so vprašanja, ki smo izstavili v te študiji. Na drugi prosojnici že imamo mešanico sklepov, let's see. <laughs> it's about the. Uh, yeah. Ja. Gre za dejavnike uspeha, gre za predpogoje uspešnih politik in to je že mešanica sklepov in zaključkov, ki smo jih dobili po naši analizi. Če želimo imeti uspešni evropski železniški sistem, morajo države podpreti ta pristop. To je prvi sklep. Treba je podpreti tehnologijo in organizacijo železniškega sistema. Cilj je ta, da bi morali oblikovati konkurenčni železniški sektor, ki je konkurenčen tudi na dolge razdalje, kot vidimo tudi v drugih državah, recimo v Severni Ameriki. Da je lahko železnica na dolge razdalje zelo uspešen projekt. Da bi dosegli to konkurenčnost, moramo izvajati železniška omrežja, ki so posem povezana v Evropi, brez oskih grl in brez zamud. Torej, organizacijska vprašanja so pomembna, da, da bo vse manj zamud, da bojo do skoraj da nične. Potem imamo tudi standardizacijo tehnologije, tudi to potrebujemo. Imamo te posem povezane mreže, potem potrebujemo standardizacijo sistema nadzora, da je to interoperabilno, da ni treba spreminjati lokomotiv in drugi sistemi morajo tudi biti interoperabilni. Potem imamo drugačne zahteve za prevoz potnikov, to mora biti zelo prijeten, dober potnik. Pozovnice se morajo prodajati zlahka, to mora biti tudi hiter sistem ponudbi železnic. In seveda je pomembno tudi, da so izpolnjeni tržni pogoji. In eden izmed pomembnih predpogojev je ta, da so znani stroški internalizirani za vse oblike. To je to konkurenčno ravnovesje, ki tu obstaja. Zakaj nimamo tega sistema, zakaj ne še? Ker imamo dolgo zgodovino določene železniške politike v Evropi. Seveda tu kar nekaj ovir pri izvajanju takšnih uspešnih politik. Naj omenim, nekatere imamo razdrobljen železniški sektor, imamo počasno širjenje inovativnih tehnologij na trgu, imamo tudi nizke tržne pritiske zaradi subvencij v tem sektorju, to je ščitenje držav članic. In nismo vsem prepričani, če bomo lajko ohranili te nizke tržne pritiske, kajti zunani svet se razvija. Razumeti moramo, da zlasti Avtomobilski sektor doživlja velike premike v zunanjem svetu in to bo pritiskalo na železniški sistem. Ne vem, če pomislite na tovornjake, avtomatizirane tovornjake, v prihodnosti mogoče ne bomo več potrebovali voznikov, to bo deloma elektrificirano. Če se zazremo 15-20 let v prihodnost, se lahko pojavijo zelo veliki tržni pritiski v železniškem sektorju, tako da ne smemo pozabiti na ta vidik. In če si pogledamo financiranje preteklosti in sedanjosti v Evropskem železniškem sektorju, tu smo zbrali nekaj številk, mogoče samo ne, predstavim nekaj. 859 milijard evrov naložb smo imeli med leti 2000 in 2006. To je evropska transportna infrastruktura, takrat smo imeli 25 držav članic, od tega je šlo 112 milijard za železnice. Na desni imate več kot 50 odstotkov teh sredstev, ki so prišla iz nacionalnih proračunov. Evropsko sofinanciranje je znašalo 12 odstotkov, potem pa imamo še posojila lasniški kapital in drugo, druga zasebna sredstva, to pa znaša 58 odstotkov. Če si pogledamo potem različne možnosti, ki jih imamo, da bi pridobili evropska sredstva, vidimo ta dolg seznam različnih priložnosti, kohezijske sklade, IRDF, e CEF, imamo projektne obveznice in drugo. Torej imamo cel niz priložnosti. In to je nekoliko problematično tudi za tiste, ki želijo oblikovati projekte, ki želijo razviti financiranje. To je kompleksen sistem. Potrebujemo veliko svetovanja in nasvetov, da bi lahko oblikovali primerno financiranje za nek projekt. To je lahko pomembno v prihodnosti, da to poenostavimo. In če se zdaj pogledamo prihodnje obdobje sprejemanja programov med leti 2007 in 2013, in sredstva, ki so na voljo, to so evropska sredstva za železnice, tu smo imeli vse skupaj 82 milijard evrov iz IRDF in kohezijskega sklada za prometni sistem. Od tega imamo četrtino, 23,4 milijarde za železnice. V tem te pa smo dali 18 milijard evrov. Toliko je šlo v to infrastrukturo. Naslednje obdobje, programov med leti 2014-2020, samo za primerjavo. To imamo 69 milijard evrov iz RDF in kohezijskega sklada, pa še denar, ki je na voljo CEF, to je 24 milijard evrov in za železnice imamo podoben znesek kot predhodnem obdobju, mogoče zato lahko na koncu poveča. To bi lahko vzeli tudi iz FC-ja, ampak ne znatno. Če si pogledamo prvi razpis, prvo obdobje financiranja, sredi tega leta je bil ta razpis zaključen. Tu smo porabili 13 milijard evrov za sofinanciranje prometa, 70 odstotkov je šlo za železnice iz teh sredstev CEF-a. To je velik delež. CEF in TNT se osredotočata predvsem na železnice. Mislim, da je to dober pristop. Omenil sem že, da imamo tudi možnost financiranja iz EFSI-ja. Tu imamo približno 2 milijardi evrov. To je toliko bilo vzeto iz prvega obdobja iz CEF-a in nismo povsem prepričani, koliko bi lahko imeli zopet ponovno v železniškem sistemu, to ni jasno. Jasno pa je, da smo v preteklosti govorili veliko bolj o naložbah nove infrastrukture in predvsem manj o rehabilitaciji, ampak to bo postalo bolj pomembno v prihodnjih letih. Tudi za železniški sistem. Naslednja prosojnica, to gre za primere, ki smo jih preučili. Izvedli smo kar nekaj študij za našo analizo. Šlo je za preučevanje literature, različnih dokumentov komisije, zato da bi analizirali situacijo, da bi prišli do sklepa. Izvedli smo štiri študije preučevanja primerov, to so bili veliki projekti v Evropi, ki so bili drežni znatnega financiranja iz EU, najprej Urescent Fixed Link, to je bil nekdani prioritetni projekt številka 11. Tu smo ugotovili, da je bil to zelo pozitiven projekt. Ustvaril je veliko gospodarskih dobičkov za to regijo. Urescent je na eni strani, potem imamo Malmo, na drugi strani pa Kopenhagen. Obe strani sta imeli veliko, veliko prednosti zaradi te boljše povezave med obema regijama. Po eni strani imamo Dance, ki so lahko našli nastanitev na švedskem, pa so še vedno lahko delali v Kopenhagnu. In kaj je treba omeniti? Da smo v tem projektu razmislili tudi o povezavah dostopa. To je bilo del projekta že od samega začetka. To je nekaj, kar je treba omeniti, te povezave dostopa. Če pomislimo na te velike projekte, potem pa še en projekt, ki je povezal železniške in cesne naložbe. Pri železniških naložbah so imeli cestne pristojbine, ki so se uporabile. To je ustrezen pristop za naložbe v železnice, če situacija to omogoča. Torej, seveda potrebujemo kombinirano infrastrukturo potem. Druga infrastruktura v severni Evropi med Parizom, Bruslem, Kölnom, Amsterdamom in Londonom. To je bil zelo pozitiven projekt zaradi svojih gospodarskih posledic. To je predvsem pomembno za velike aglomeracije, to so vlakovi hitrih, velike hitrosti. Potem imamo nekatera manjša mesta, Lil, recimo na poti v mest, ki je imel prednosti. In kakšna je slaba plat tega, teh območij, da smo imeli nekatera druga bolj senčna območja med velikimi postajami, noh pa de Calais, ali Kent regija v Združenem kraljestvu, ker ni bilo postaj in tudi dostopanje se ni najbolj izvajalo. Tako da so te regije postale neke senčne regije in niso bile povezane s temi mrežami. To je treba upoštevati, torej te povezave in dostope, da se to uredi tudi na regionalni ravni. Tretji primer pa je hitra železnica v jugozahodnji Evropi, tam smo razvili železniške povezave na Iberijskem polotoku med Barcelono in Madridom, tudi v smeri Francije. Mogoče bi tu omenil tudi, da je bilo veliko naložb v najhitrejše vlake in tudi za regionalne. projekte je to šlo, ampak to se ni izvajalo tako, kot smo si želeli. Soprečujem, sistem me ne mara. Potem tretja in četrta študija. To je projekt 21, to je koridor iz Drezna preko Mačarske in Romunije, Bolgarije, Grčijo. To je bilo že na predhodni prosojnici, ampak povedal sem že, da je naš sklep ta, da mogoče načrtovanje tu še ni dozorelo. Pri tem koridorju imamo nekatere dele, recimo to je zahodno-vzhodni del iz Prage preko Budimpešte. To že dobro napreduje zdi se, da je načrtovanje predvsej dobro. Ta južni del od Budimpešte pa se dol do Grčije, ta del je še vedno pomankljiv, pri nekaterih delih potrebno boljše načrtovanje, tu treba omeniti zlasti te politične spremembe v Srbiji pred nekaj leti. Je status Srbije postal drugačen, sedaj je to država, ki se pridružuje in tu ne bi imeli 300 km manj preko Srbije in Makedonije. To je nekaj, kar ne bi omenili in drugo je, da imamo še most preko Donave in tam ponovno kombinacijo med železnico in cesto in dostop do mosta ni bil poštevan. To je bilo negativno, to je pozitivno pri obzoru in to gre tudi na skrižno financiranje cestna železnice, ampak ni te povezave, tu pa bi lahko uporabljali tudi to. Zdaj pa še zadnji dve prosojnici. No, ja, so fotin minut. Najprej sklep glede kohezije in učinkovitosti železniške politike. Imamo študijo, ki preučuje čezmejne povezave, to so mrežni koridori. No, Ugotovili smo, da imamo z izvanjem čezmenih projektov veliko gospodarske prednosti za Evropsko unijo. Imamo te čezmejne projekte, ki so pomemben element mreže, ampak v nacionalnih politikah se to pogosto zanemarja in pomembno je, da to preučimo tudi na evropskem prizorišču, te povezave. In pravzaprav je to del, ki ustvarja velike gospodarske dobičke. Potem, kaj smo še gotovili pri železnici visoke hitrosti, da je dobro, da je to dober pristop, da povežemo velika mestna središča z manjšimi, ampak pri izvajanju je treba razmisliti tudi o tem, da je to povezano tudi z regionalnimi mrežami, da je tudi regionalni dostop v redu in da omogoč dostop do teh postaj tudi preko železnice. Potem projekt 22. Tu bi lahko razmislili o tem, da bi koridor prilagodili zaradi novih političnih razvojev. In potem še zadnje prosojnice o sklepih, o schemah financiranja za železniške projekte tu imamo prav gotovo omejevanje za sedno financiranje, za želim vse na voljo, ampak tu je urodje. Tu vidimo nepopolnosti, recimo to, da ni popolna internalizacija zunanjih stroškov, s tem se prihodki manjšajo, ker je popraševanje manjše. Potem je tu kar nekaj negotovosti za vlagatelje zaradi politike, ki se spreminja, spreminja se politične agende. Železniške naložbe so dolgoročne naložbe in vlagatelji ne morejo biti posem prepričani, da se bodo okviri ohranili bolj dolgoročno. Tveganje za naložbe potem postane preveliko, potem imamo še druge razloge. Zasebno financiranje je premajhno, ni zadostno v sedanjem okviru razmisliti moramo o alternativnih možnostih financiranja, recimo, da bi pomešali različne sklade in sredstva, da bi imeli mešanico iz nacionalnih verov, zasebnih bank Evropske unije. Omenil sem že, da je kar nekaj teh vidikov na voljo in potem imamo tudi druga sredstva. Seveda to zapletena naloga in tu potrebujemo posebne nasvete. Recimo EIB ali investment hub in tako naprej bi lahko pomagali pri tem. Potem pa še zadnje tri točke. Povezava sredstev med cestami in železnicami, to je ena možnost, ki je izvedljiva le na določenih okoliščinah, to sem že omenil, torej pri mostovih ali pri drugih alternativah, če imamo železnico in cesto, potem imamo možnosti financiranja, ki razvijamo nova javno-zasebna partnerstva glede na infrastrukturo, ki je na voljo, In če si pogledamo sosednje države, recimo Švico, vidimo to možnost, da imamo Evropski železniški naložbeni sklad, ki ima dva elementa. Najprej to, da potrebujemo strateški naložbeni načrt za železnice. No, nekaj že obstaja pri tem teh koridorjih, potem pa potrebujemo še stabilno bazo financiranja tega, kar gre v ta naložbeni sklad. To lahko pride iz različnih virov, recimo železniški pristojbi, da je to del tudi goriva in teh pristojbin ali pa drugih pristojbin. Problem, sad problem, firme. Ja, Hvala. 20 eh, minut je pravzaprav že uh, mimo in 15 bi jih morala porabiti oba, ne ne, sva pravzaprav že končala. No, potem sem pa pomirjen. Skratka, nisva želela predajati besede drug drugemu in mm, prisrčna hvala avtorjema. To je bila študija eh, za odbor za nadzor proračuna. Eh, pobudo je dala ljudska stranka in eh, to ni pomembno samo za nadzor proračuna, kar zadeva učinkovitost uporabljenih sredstev včasih eh, pravzaprav eh, sploh ne vemo, odkot denar prihaja eh, in ehm, včasih je zelo težko dodati, dokazati dodano vrednost. Skratka, z vidika kontrole proračuna je to bilo za nas zelo zanimivo. Danes pa smo v odboru za promet, zato bi želeli to temo osvetliti z našega vidika. V bistvu sem se naučil dve stvari če investiramo čez mejno, eh, potem eh, vsakokratna nacionalna stran ne vidi dodane vrednosti. Če pa si nadenemo nekoliko močnejša očala, tako kot ste to storili v vaši študiji, potem vidimo, da za evropskimi sredstvi lahko kar nekaj eh, dosežemo. In to kažejo tudi omenjeni primeri. Prav tako je treba razumeti tudi eh, ta časovni eh, faktor, povezavo eh, regij, izmenjavo blaga in storitev. Skratka, če upoštevamo vse to, potem so to za mene zelo lepi primeri trajnostnega načina investiranja. Prav tako sem se tudi pri tem naučil, da bo železnica vedno neka subvencionirana investicija. To se ne bo spremenilo. akviriranje, pridobivanje privatnih sredstev je tu zelo težko. No in zdaj še um, drugo bistvo te študijo. Namreč vedno, če se posreči nekaj storiti, ne samo čezmejno, ampak tudi v okviru povezave eh, večjih eh, nosilcev prometa, eh, potem obstajajo projekti, ki so v Evropi zanimivi naprimer dansko-švedski primer na Jersundu, se mi zdi čudovit, eh, da eh, obstaja možnost subvencionirala železnic eh, preko pobiranja cestnine za ceste in tu pravzaprav lahko najdemo zelo veliko možnosti po vsej Evropi, lahko uporabimo popolnoma nove pristope. Eh, da bi potem projekte tudi drugače vrednotili. Konkretna ideja bi bila, na primer, da bi se izogibali eh, pobiranju rozin, eh, kajti nekateri investitorji želijo investirati samo v določene odseke, potem pa bi lahko rekli, ta del eh, dobiš samo, če boš financiral še del XY, huke, investicije v huke pak, v oprtni promet. To cesto dobiš samo, če boš investiral tudi v železnico in nekaj podobnega. Če bi um, sistematično um, delovali po tem eh, pristopu, eh, potem eh, mislim, da smo našli tudi nove pristope za FC. Tu obstaja kar nekaj problemov, je nekaj dobrih primerov Kali, naprimer, kjer je viden napredek, Eh, ampak če bi te stvari nekoliko sistematično združevali, eh, če bi privatna sredstva bolj inteligentno povezali z javnimi sredstvi in če bi eh, zlasti vključili tudi pogled preko meja, da bi razmišljali v okviru čezmenjih investicij, potem mislim, da smo se iz teh študij lahko marsikaj naučili. Torej, če povem še za zaključek. Morda e, sam nisem še dovolj dolgo v odboru za turizem e, in promet, vendar pa je e, bila ta študija za mene zelo dobra, tudi zaradi konkretnih primerov financiranja, predstavitve regionalnih učinkov, strukture financiranja, da človek vidi, kako te stvari konkretno potekajo v državah članicah in mislim, eh, da eh, bi morali to študijo v tem smislu tudi koristiti. Eh, hvala. Ajala, sen. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za to zanimivo študijo. Nekoliko me je osupnila, moram reči kaj ti merila zlasti za oziroma na določene projekte so zelo različna glede na primer. Nekoliko me preseneča, eh, da ste identificirali prvi primer za Eurostatom kot eh, uspešen primer. Eh, z Eurostatom imamo vedno problem, finančno so stvari drugačne drugače. No, tu pa je bilo govora o uspehu. E, pravite, da kohezija ni bila dosežena. E, no, finančno obstajajo še vedno mnoge težave. Rekli ste, da je to uspešen primer in zanima me, ali ste upoštevali tudi probleme pri financiranju. Potem je tu še železniški promet, ker je potrebno določiti izjeme, zato da bi lahko prispevali Eh, k temu, eh, da bi vse skupaj bilo ekonomsko učinkovito. Drugič, eh, sedaj očitno delate z potniki, ne pa z blagom. No, skratka, to mi ni bilo popolnoma jasno, kako je to pri visokih hitrostih. Naprimer pri koridorju Atlantik sredozemlje, skratka iz Španije do jugovstva od ne, Evrope, to je najstarejši koridor, e, to ni nič negativnega, mar ne. In drugič, e, turizem. Enkrat je to dobro, drugič to ni dobro. E, to, kar ste povedali o turizmu, očitno se vam turizem ne zdi dober zaradi podnebnih sprememb in naj bi vsi ostali na severu. Po drugi strani, Eh, pa se bo zmanjšal turizem na jugu Španije. Skratka, tu bi si želela nekoliko večje objektivnosti pri vaših ocenah. Eh, enkrat ste za, eh, potem je vidno neko protislovje, kako boste ponovno uporabili enake kriterije drugje. V primeru Eurostat ste merili energetsko učinkovitost v primeru uh, atlantsko-sredozemskega omrežja, mm, pa tega ne merite, ker je tam to očitno problematično. Eh, lahko spomnim tudi na portugalsko odločitev uh, strani portugalske ljudske stranke in sedaj se vse te stvari spreminjajo in upam, da bomo težave lahko rešili potem FC, to naj bi moralo biti komplementarno z Connecting Europe Facility in tu vas prosimo za pomoč, da bo zadeva komplicirana, to smo vedeli. Skratka, ne povete nam tega, kar že vemo. E, predsedniki bi zlasti radi želeli vedeti, kaj storiti naprej. Diagnoza je znana. Ehm, diagnoze včasih lahko tudi protislovna, ker so merila eh, različna. Naprimer, eh, na jugu ni več rasti, ker bodo turisti ostajali na severu, potem imamo probleme s kohezijo, to imamo zlasti na jugu. No, morda nam lahko poveste, eh, kakšne kriterije ste uporabili za to študijo, ki se mi deloma zdi protislovna. Še Gezina Meissner, Eh, in še nekateri drugi eh, so se eh, priglasili k besedi, potem bomo zaključili seznam govornikov. Gezine Majstner. Ja, hvala tudi z strani liberalne poslanske skupine, to je prav gotovo zelo, zelo zanimiva stvar za študijo. Rekli ste, omenili ste ZDA in uspeh pri prometu na um, dolgo proge, ampak v ZDA imajo tudi popolnoma drugačen sistem, imajo več tovornega prometa in manj potniškega eh, prometa, mi pa si želimo bolj eh, razviti tudi potniški promet. Skratka, eh, vprašanje je, ali bi se kljub temu od ZDA lahko kaj naučili. Sama na to ne gledam tako, zato ker imajo tam popolnoma drugačen sistem, imajo več tovora po železnici. Potem ta dansko-švedski primer. Eh, tu je obstajala velika skepsa, medtem se je pokazalo, da je to dejansko bilo zelo učinkovito in dobro financirano, to je dobro, da si človek to zapomni, eh, če naletimo na podobne stvari. Eh, pot potem še neka druga eh, študija in sicer eh, Dresden, Budimpešta, Atene, da so južno od Budimpešte problemi ali imate eh, kakšen recept v zvezi s tem, kako bi evropska sredstva lahko bolj učinkovito uporabili oziroma kaj storiti, da bi delali še bolj uspešno in učinkovito. To je eden naših glavnih koridorjev. Eh, cross border, da kako tu učinkovito uporabiti denar, eh, to poznamo, zato smo to tudi napravili, to je dobra stvar, ampak še zadnja stvar eh, pa zadeva privatna sredstva, ki se, ga, ki se jih poskuša Eh, pridobiti. Tako pri Europe Connecting Facility in FCU eh, smo želeli najti privatne eh, investitorje. Vi ste izrazili skepso glede tega, kam gre denar oziroma odkud denar prihaja. In privatno sploh ni omenjeno, samo other resources, Eh, in unknown resources, torej drugi neznani veri, ali je pri tem tudi nekaj privatnega, če ja, koliko eh, in pa nasprotno vprašanje, ker ste omenili Švico, eh, vemo, da Švicari delajo zelo veliko na področju financiranja železniške infrastrukture, tudi z povratnim financiranjem privatno ne funkcionira, vedno vprašanje je, ali je privatna sredstva sploh mogoče pridobiti za financiranje železniške infrastrukture ali pa tako, kot je predlagal Markus Piper naprimer, če želiš graditi ta in ta cestni odsek, pobirati cestnino, potem moraš nekaj prispevati še k seležniški infrastrukturi. Kalma deli. Merci, monsieur président. Merci. Hvala predsedujoči, hvala za predstavitev te študije. Jaz imam štiri pomembna vprašanja. Najprej, glede vaše študije, ali lahko res zagotovite, da bo komisija poskrbela za sofinanciranje iz zadnjih dveh let za evropske železnice, da bo to skladno z določbami, ki se nanašajo na omenjeno dodano vrednost v uredbi, bodi si, da je to CEF ali RTRT. Ali nam lahko date nek pomemben primer sofinanciranja čezmejnega projekta? tako kot je to opredeljeno v uredbi. Potem, kolegi bodo rekli, da mogoče tu vidim nekaj dvomov, ampak kako je so financiranjem projektov osnovnega tunela Lyon-Turin? Ali je to skladu z zahtevami glede zakonodaje in preglednosti Evropske unije na koncu? Vaši študiji omenjate projekt BPKL. To je ta projekt velike hitrosti. Pravite, to je velik uspeh čezmejnega povezovanja. Da je to res zgodba o uspehu, pravite. Istočasno pa vidimo, kako je z regionalnim povezovanjem. Tudi to klasično povezovanje ima svoje meje in pogosto, kaj vidimo, da to izginja. To izginja. Kaj to pomeni posledično? Posledično to pomeni, da se vedno bolj uporabljajo vozila, imamo okoljske posledice in to pomeni, da tu ne upoštevamo vseh zahtev, vse kar so želeli vsi imeti zgodovinsko, torej tu pa obstajajo majhne težavice, kaj ne? Hvala, Dominik Riki. Hvala, predsednik, hvala za to študijo. Mislim, da imamo že prvo težavo in tu to slišimo iz teh pripomp kolegov, da komisija ni prosila oziroma ni odbor za promet prosil za to, ampak so drugi želeli to študijo. Torej, vidimo, da je to subjektivno potem v študiji, da so se ti vidiki upoštevali drugače ta tolmačenje o prometu in tu gre bo za finance v tem poročilu. Najprej prva pripomba. Glede metode in rezultate učinkovitosti, kaj je to? O čem presojete na podlagi, česa preučujete in presojete učinkovitost na evropsko financiranje? In to je toliko bolj pomembno, kajti tu vidimo zneske, ki so veliki, v tem kontekstu, kjer železnice upadajo. Tu vidimo upad, ne napredek na trgu. In bolj bi si mislili, da če razmišljamo po delih, če imamo 100 milijard evrov v večletnem okviru, če imamo 100 milijard na okviru in da bo prihajalo do omika, No, verjetno ti rezultati glede učinkovitosti niso najboljši, kaj ne? Potem še eno vprašanje, ki ni bilo zastavljeno, ne vem, če ste to že omenjali. Zanima me odgovor. Te analizi evropskih instanc. Imamo evropsko financiranje, imamo merila in drugo. Ali veste, zakaj ste tu črtali promet? Iz regionalnih vidikov in konkurenčnosti, tu smo videli hud udarec za konkurenčnost kdo in zakaj je sprejel to odločitev. To je bilo sprejeto pred nekaj leti. Komisija je bila sovraženo sprejena do tega ali lahko poveste kaj o tem, lahko obrazložite. Potem pogojevanje glede pomoči, to ni jasno poročilo, ampak mogoče je to še ena takšna tema. Potem tu vidimo, kako je z javnim financiranjem. To je vendarle nekaj, kar nas preseneča. In potem še ena pripomba. Ni finančne rentabilnosti pri železnicah, pri teh infrastrukturah. Pak to je zelo pomembno, ne samo zato, da bi videli, kaj se je zgodilo prej, ampak da bi razumeli, kako to reševati. Slišali smo, ja, EFSI je pomemben, Zaradi dodatnih pogojev to bi lahko zamenjalo javno financiranje, to naj bi se progresivno zmanjševalo, vključno z evropskim financiranjem. Razen, če ne želite doseči izvajanje EFSI-ja. Vse drugo, kar je dodatno, potem potrebujemo vračanje naložb. Ali imate kakšne pogoje vračanja na to, na to vlaganje? Imamo merila, ki so politična merila, dodane vrednosti na evropski ravni. V, merila urejanja imate, kaj druga je to rentabilno, je to dobro, da imamo denar, ki se namenja infrastrukturam, železnic. To je vendarle temeljna tema in v prihodnih letih se bomo ukvarjali s tem. In še nekaj na koncu, kar je zelo pomembno. Nekateri kolegi so to omenjali. Ali obstaja interes glede na velikost evropskega tržišča? če si pogledamo učinkovitostne rezultate. Imamo različne nacionalne modele, ki obstajajo. Imamo monopole, ki so povezani, recimo v Franciji imali, imamo posebno liberalne trge. Ali so rezultati pri naložbah drugačni, kajti treba postevati trg, to je zelo pomembno. In onkraj tega drobljenja trga, ali obstaja interes za imeli evropsko mrežo? imamo merilo velikosti, sopovezovanja, prometa, o tem govorimo na njih, na to pa ali obstaja kakšen interes glede učinkovitosti. Ali pa so železnice preveč omejene, da bi lahko imeli tu povezavo 3000 km ali kaj drugega, da bi imeli čez mejne ali mednacionalne rešitve. To bi radi slišali odgovor, kajti to je bistvenega pomena za prihodnost vidimo četrti svežen in upravljanje. Ali je to slabo, ker se trg drobi? Tu bomo jemali javni denar, je to slabo ali ne? Težko je najti zasebni denar. Kako je potem tudi z dobički pri zasebnih naložbah? To je treba videti, da bomo razumeli, zakaj gre. Da bomo razumeli prihodnost, glede na preteklost. Hvala. Ja, vielen Dank hvala. Imam tudi še nekaj pripomp. Navedli ste pozitivni primer, naprimer Irsons most. Ehm, se strinjam s tem. Tam tudi ni bilo ehm, večjih eh, debat. Ampak eh, razlog za to je povezava dveh velikih mest. Pri povezavi Fern pa naj bi se povezali bolj oddaljeni deli ali pa naprimer Transrapid Berlin Hamburg. To bi bila finančna katastrofa. Hvala Bogu se je to preprečilo. Eh, eh, potem je bila tu sanacija proge IC. Eh, potem imamo primire, ko stvari dobre, dobro funkcionirajo. Ali pa potem različni drugi primeri, ko smo rekli enkrat tako, drugič tako. Vprašanje je, kateri kriteriji obstajajo, da bi vnaprej lahko rekli, kaj se bo izplačalo in kaj ne. E, potem Dunaj e, Adria preko e, predora skozi Semering ali po Panonski nižini na okrog, kjer si ni potrebna gradnja predorov. In kot Nemec imam izkušnjo, da Eh, so se v promet na dolge razdalje investirali eh, milijoni. Eh, potem smo bili tudi priča negativnim rezultatom, da smo sicer veliko vložili, pa ni bilo nobene rasti. Ali pa naprimer Stuttgart, 10 milijard samo za prihranek nekaj minut deset milijard za nekaj minut prihranka in uh, Berlin uh, eh, Breslav pa uh, smo ukinili zaradi tega, uh, ker uh, nismo smeli investirati v okviru subvencij. In tu je pravzaprav ta težava, ki jo imamo v Evropi. Gre za to, da se Evropa vedno bolj združuje. Uh, vendar pa niso vse države članice zainteresirane povsod za vse. E, imamo pa e, neko evropsko dodano vrednost. E, Včasih eh, veliki projekti sploh niso potrebni, lahko saniramo samo manjše odseke, naprimer, eh, da bomo rekli od eh, meje do sem, to bomo spodbujali zaradi tega, ker je prisotna evropska dodana vrednost. Vse ne poteka samo po čistih finančnih kriterijih. Evropa se mora združevati, zaščititi moramo podnebje, zato potrebujemo železnico, ki je prijazna do okolja in na kratko ste omenili tudi primer internalizacije eksternih eh, stroškov. Um, gre eh, za zelo ciljo usmirjeno socialistično plansko gospodarstvo v nekaterih primerih. Skratka, moje vprašanje je, kako mi bo uspelo uh, da eh, tiste projekte, kjer smo v preteklosti imeli pozitivno izkušnjo, kako to lahko prenesem v prihodnost in ne tistih negativnih. Eh, moj eh, vtis je, da se pravzaprav vedno govori samo o negativnem imidžu in ne o pozitivnem. No, sedaj pa vam daje možnost za odgovor. Ja, dank, Hvala. Gospod Kramer, dovolite, da odgovorim v nemškem jeziku, ker ste tudi vprašali v nemščini in eh, začel bom eh, od zadaj. No, torej, najprej vprašanje, gospod Kramer, regionalni eh, primestni promet, ali je to premalo osvetljeno? Eh, Eh, v primerjavi z dolgimi razdaljami in eh, hitrimi povezavami. Ja, k hitrim povezavam eh, sodi tudi regionalen promet zaradi tega, da imamo pravzaprav lahko ustrezna postajališča in mislim, da se je to zanemarjalo v preteklosti, to je bilo tudi jasno menjeno pri omembi koridorjev, naprimer London, Brusel, Amsterdam, Frankfurt, skratka, premalo je bilo posluha eh, za regionalne povezave eh, in rezultat eh, je bil ta, da so pravzaprav um, prednosti ostale pri aglomeracijah London, Pariz, Bruselj in tiste regije, omes, naprimer Kent ali pa Calais, pa niso imele eh, velikih koristi, tam eh, ekonomsko ni bilo velikih učinkov, vse dolila. To je bil odgovor številka ena, odgovor dva. Ali naj bi se potem odpovedali eh, tem hitrim povezavam? Ne, po mojem mnenju ne, treba se je koncentrirati na projekte in sicer na tiste projekte, ki povezujejo velike aglomeracije in ki skrbijo za to, da se eh, promet z zraka premesti na zemljo, kajti sicer ne bomo eh, tega zmogli napraviti. Eh, potem omenili ste Študgar 21, ta projekt 10 milijard. Če bi ostalo samo pri tem, bi bil zelo vesel, kajti zelo verjetno je, da se bo ta vsota še povečala. In tisti znesek, torej, ki bo presegel teh 10 milijard, eh, zato bi lahko eh, pravzaprav eh, zgradili že čezmejno povezavo in sicer od Minhna preko Salzburga proti Dunaju, eh, kjer bi torej lahko nekaj storili na področju med Nemčijo in Avstrijo. To je projekt, o katerem se govori že desetletja, ampak šele v zadnjem letu pa je bilo to sprejeto v prometi načrt. To bo stalo eno milijardo, torej 10 odstotkov Študgarta 21 kar zadeva evropsko dodano vrednost. To je zelo občutljiva tema, ki se vedno znova omenja. To je v vseh eh, zakonskih eh, aktih edit value, to je potrebno povečati, okrepiti. Vprašanje je, kaj je to sploh evropska dodana vrednost. Eh, z znanstvenega vidika lahko to zelo enostavno lahko definiramo. To, kar je še dodano, Eh, v primerjavi z nacionalnimi, regionalnimi eh, na eh, črti. Skratka, to ne gre, da bi pravzaprav šli samo do meje in ostalo pa zanemari. In to je ravno tista evropska dodana vrednost, ki jo je mogoče na tej ravni tudi kvantificirati. Eh, in eh, poleg prometne dodane vrednosti imamo še ostale dodane vrednosti, eh, naprimer dodana vrednost za okolje, za socialno integracijo v čezmejnih povezavah. Če se oddaljimo od finančne vrednosti, pa bo vedno težje izmeriti to dodano vrednost in sem Eh, sodi tudi evropski pogum ravno za te dodatne učinke, za socialno integracijo, za okolje. Vse to je potrebno upoštevati pri investicijah čeprav eh, se morda to finančno ne odraža neposredno. Skratka, regionalni učinki imajo vedno dolgoročni eh, značaj. Regionalni eh, učinki se ne povrnejo v naslednjih dveh letih, ampak v naslednjih 15-20 letih in se odražajo morda šele po 40 letih. In zato je potrebno, ni mogoče vsega predvideti. Sam sem prognostik in zelo pogosto smo se že zmotili, kar zadeva regionalne učinke. Eh, kljub temu pa je mora človek eh, imeti pogum za investicije v prihodnost, za razmislek o tem, kje so naši potencijali in potem imamo tudi jasne odgovore pri potencijali. Eh, če imam visoko hitrostni projekt, če ga eh, gradim v nikogaršnji deželi, potem nimam regionalnih učinkov, to je popolnoma jasno in pogosto se je v preteklosti eh, delalo tako, eh, da smo gledali samo na velike razdalje, eh, nismo pa gledali na regije, na aglomeracije, ki so vmes. Torej, eh, toliko o vprašanju ena. Eh, Eh, potem še zelo zanimivo vprašanje glede učinkovitosti. Ekonomiste se vedno sprašuje, kaj je učinkovitost, uspešnost. Na finančni ravni je to mogoče relativno dobro definirati. Čim pa se oddalimo od ekonomske rentabilnosti in finančne ravni, pa stvari postajajo teže. Lahko rečemo, učinkovitost je to, eh, kar je možno realizirati v smislu načrtov, eh, ki smo jih želeli uresničiti. To pomeni, najprej je treba razmisliti o tem, kaj je naš cilj, kaj želim doseči pri eh, tem investiranju in potem lahko izmerim, v kakšnem smislu je ta investicija imela tudi željen učinek. In v tem kontekstu se je potrebno postaviti vprašanje, ali železnica lahko doseže eh, te cilje, ki so naprimer zapisani v belih knjigah. To niso samo finančni cilji, ampak so tudi ekološki cilji, to so socialni cilji. In občutili za regionalno integracijo, ki naj bi jih dodatno dosegli. In tu železnica igra veliko vlogo in treba se odločiti, želimo železnico, da ali ne. Če jo želimo, jo tri, je treba finančno ustrezno spodbujati. E, to je bilo torej naše vprašanje, kako je mogoče to finančno doseči in kako je to mogoče doseči. E, prav gotovo ne samo za zasebnimi investicijami. Torej, ta pot uh, pritegnitve privatnega kapitala ni dovolj. Tega seveda ne zavračamo, treba je izčrpati vsa sredstva, vendar pa to ne zadošča. Eh, državne garancije so vedno potrebne, sicer ne dobimo zasebnega kapitala. In tu so tudi tveganja, eh, če imamo javno-privatna partnerstva, ki potem vodijo v to, Eh, da eh, je dejansko manj kot 40-50 odstotkov privatnega tveganja. Eh, potem privabimo kapital, ki želi doseči rentabilnost preko državnih koljufij. Investitorju je zelo pomembno dobiti sredstva od države, bolj kot doseči zastavljen cilj. Za zasebno deležbo moramo biti zelo previdni zauzemal bi se za to, da um, najmanj 50 odstotkov mora biti eh, povezanega tveganja tudi eh, za privatnim tveganja, če eh, vključimo v schemo financiranja privatni kapital. Sicer imamo učinek moral hazarda. In uh, to pomeni, da tisti, ki investirajo, uh, da bodo pridobili državna sredstva, ki se bodo stekala v njihove žepe. Hvala lepa. Hvala, gospod Šade, morda še čisto na kratko. In sicer no, še eh, morda dve stvari, kako uspeti eh, pri prilagajanju projektov, potem naprimer lahko menimo tu PP22, o tem tudi lahko razpravljamo, če se sedaj izkaže, da ta ena veja na jugu eh, ne bo naprimer močno koriščena. Eh, morda eh, skratka, da hitrost za eh, tovorni promet ne bi bila tako velika ali pa da imamo neke izogibalne tire, potem ta koridor proti Srbiji. Morda je en koridor, ki je že bolj izgrajen in bi tega lahko bolje izkoristili, skratka, prilagoditev v tem smislu. No in potem še razlika med finančno rentabilnostjo, skratka investitorji, ki se odločajo po finančnih kriterijih, ali bodo investirali v projekt in to je vedno e, težko pri e, železniških projektih. E, potem e, so pa tu še eksterni stroški e, in tako naprej in tu gre za veliko razliko med finančno rentabilnostjo in narodno gospodarsko rentabilnostjo, na to je treba vedno pomisliti pri železnici. Hvala esto. Gospod govori brez mikrofona, zato ga tolmači ne slišamo. Torej, koridor na severu, koridor na jugu, s tem ne bo turizem se povečal in na jugu imamo ta problem. Vaše perspektive so napačne. To trdim in želim si kakšen komentar z vaše strani. Zakaj je Eurostar uspeh z ne vem kako velikimi prekomernimi stroški? Na jugu pa imamo težave z prebivalstvom, težave z turisti in tako naprej. Mislim, da gre tu za nesporazum. Nismo kritizirali turizma in uh, uporabili smo ista merila za vse študije. nismo naredili napake, da bi merili severne projekte drugače kot južne, če si torej ogledate projekt Evroobmoče, ki smo ga ocenili pozitivno, smo ga ocenili pozitivno zato, ker je finančen uspeh in gre tudi za integracijski uspeh. Poglejte integracijo industrije med Dansko in Švedsko. In poglejte si integracijo, vključevanje univerze in kulturnega življenja v tem območju. Uporabili smo iste kriterije tudi za jug in tukaj moramo reči, da v Španiji so bili poskusi za reševanje regionalnih uh, težav v zvezi z hitrimi progami in to so skušali reševati še z novimi hitrimi prož, eh, progami. Uh, imate petkrat manj potnikov v primerjavi s Francijo, desetkrat manj v primerjavi z Japonsko. Zato ni finančnega uspeha. No, počasi, počasi, pravi predsedojoči, naj gospod Rotengater eh, iz, pove do konca. In moj sklep je, da to v Španiji ni finančni uspeh, to boste verjetno se strinjali. Ines Saraja Sender, pravi predsedujoči, moram zaključiti, morda lahko bilateralno tukaj se še pogovorita, ampak eh, nam se mudi, zato moramo preiti na naslednjo točko in se zahvaljujem poročevalcu in pa za študijo, ki jo bomo še natančno preučili in se še pogovorili. Hvala. ganz ruhig ist. Ihnen ist es passiert oft, dass man eine Frage stellt. In es pogosto se zgodi, da zastaviš vprašanje in ne dobiš eh, zadovoljujočega vprašanja, odgovora. Mislim, da je šlo za nesporazum, ampak mislim, da lahko vse se še pojasni. Sedaj prihajamo na peto točko dnevnega reda, izmenjava mnen z deležnikom komisijo o podjetju Uber. ta namen smo povabili tri govorce, gospod Mark Megen, Michael Nielsen in Roberto Parillo. In za osem minut ima najprej besedo Mark Megen, ki je vodja oddelka za eh, bližnji vzhod in Afriko v podjetju Uber. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke poslanci Evropskega parlamenta, v veselje in čast mi, da sem danes lahko tukaj. Približno štiri leta smo v Evropi, torej Uber kot podjetje, obstajamo pa pet in pol, pet let in pol. Trenutno smo prisotni v 67 državah, v Evropi smo v 23 od 28 držav članic in veselimo se, da bomo k malu po Božiču vključili še tri dodatne države. Približno 3 milijonov prevozov upravimo um, dnevno na celem svetu, 5 milijonov ob koncu tega in 1,2 osebi sta vse čas na platformi. Oziroma, je za milijon oseb se na platformi. Vsekakor smo se v preteklih štirih letih v Evropi ogromno naučili. Predvsem smo se naučili iz napak, ki smo jih naredili. Vseeno pa smo zelo optimistični v zvezi za prihodnostjo družbe tukaj in v Evropski uniji. In z veseljem bi razpravljali, kako lahko nove storitve mobilnosti na podlagi tehnologije reguliramo, tako tukaj kot tudi drugje. Pozdravljamo nedavno poročilo tega eh, odbora o trajnostni mobilni urbanosti, urbani mobilnosti, ki poziva k no, omogočanju novih oblik eh, mobilnosti, ki bodo bolje eh, izkoriščala vere. Teh storitev pred petimi leti ni bilo države in pa sodstva in pravosodje tudi vedno bolj ureja eh, svoje zakonodajne okvere, zato da tudi ureja te storitve, ki jih prej ni bilo, predvsem ne pred uvedbo pametnih telefonov. Tako kot je večkrat povedal že ta odbor, tudi mi verjamemo, da je pot naprej v tem, da najdemo pravi in primeren zakonodajni okvir, zato da podpremo mobilnost. Eh, na področju urbane mobilnosti in tudi v državah članicah se pogovarjamo z zakonodajalci in seveda tudi na evropski ravni v Evropskem parlamentu. Uber je dvostranska tržnica, lahko rečemo. Na eni strani imamo potnike, se pravi potrošnike, na drugi strani ponudnike prevozov. In prednost eh, je tukaj preprosta. Pritisneš nek uh, gumb in vidiš, kdo je razpoložljiv, ni treba naprej naročiti prevoza ali ti ni treba stati na robu ceste in upati, da boš dobil prevoz. In zato ljudje vedno bolj uporabljajo naše storitve in so tudi vedno bolj odvisni od njih. Aplikacije kot je Uber omogočajo enostavnejšo, cenejšo in bolj varno gibanje po mestu, predvsem v krajih, ki niso dobro povezane z javnim prometom. In čeprav številni državljani v Evropski uniji imajo vrhunske javne prevoze, pa smo pogosto v številnih državah članicah še vedno soočeni z nečem, kar lahko imenujete um, transportne puščave. In tu pač želimo povečati dodano vrednost in mi Uber ne vidimo in ne želimo videti kot ovira obstoječim prevoznim sredstvom, ampak želimo jih videti kot nek dodatek. To pa se lahko doseže in tudi izboljšanje eh, cen ne gre na račun zaslužkov eh, voznikov, ampak se tukaj bolj učinkovito poveže ponudbo s popraševanjem. Gre za zagotavljanje ponudbe mobilnosti s pomočjo pametnega telefona. Več kot 70 eh, odstotkov eh, intelektualne lastnine na teh telefonih je v rokah evropskih lastnikov, torej na področju satelitske navigacije, široko pasovnih eh, povezav in tako naprej. Je treba tudi v luči tega videti širši gospodarski namen ko lahko v toku časa tudi oceniš vse te ponudbe, postanejo zanimive tudi iz gospodarskega in okoljskega vidika. Imamo tudi storitve um, zbiranja vozil, se pravi, ki se zbira v določenem krogu, v pulu. In v San Francisco, ki je vodilni pri tem vrstni uh, Eh, prevozu imamo kar 50 odstotkov prevozov, ki jih ponujemo na tak način in tako uh, si včasih tudi do štiri ljudi deli tak prevoz. Se pravi, vozilo, ki bi uh, običajno prevažal eno osebo na dan, sedaj prevaža štiri osebe na dan in to lahko dosežemo v vsakem mestu. Takšen pul smo tudi sprožili v Londonu uh, in to je le začetek. Število vožen pa stalno raste. Uh, in obe strani profitirata. Tudi za voznika je korist predvsej preprosta. Imate gumb, na katerega pritisnite in s tem dostopate do dela. Z družbo Uber so vozniki se sami odločijo, kdaj bodo vključili aplikacijo, kdaj bodo vozili, kako dolgo bodo vozili in to lahko prilagodijo svojemu življenju skrbi za bližnjega, izobraževanju in tako naprej, ne pa da služba nadzira njihovo življenje. 1,2 milijonov ljudi približno danes uporablja to tehnologijo, bodi si, da vozi, torej da ponuja vožnjo, pa naj bo to kot glavni poklic ali kot stranski poklic. In bolj sprejemljivo je v ZDA recimo. Um, to kot dodatni zaslužek. Več kot 400 tisoč jih je na platformi v ZDA in večina to počenja kot dodaten zaslužek. To ni redna zaposlitev. V Evropi pa gre bolj za polni delovni čas. In to, kar naj bi bil enotni trg za storitve, pa je bolj segmentacija imamo naprimer Združeno kraljestvo, kjer imamo 16 mest, 25 tisoč ljudi vod, so vozniki za redni delovni čas in je to njihov glavni dohodek. Potem v Parizu, tam je približno 12 tisoč ljudi v tako imenovanem VTC režimu, samo v Parizu. Zanimivo je, da je 25 odstotkov teh ljudi prej ni imelo službe, preden so začeli voziti za Uber. In od teh 25 odstotkov bi lahko 40 odstotkov karakterizirali kot dolgoročno nezaposlene osebe. Držal se bom svojega časa, z veseljem spremem tudi vprašanja, če se bo čas eh, in predsedujoči to omogočil, ampak za Uber je čast, da smo danes tukaj z odborom tega, eh, za člani tega odbora z veseljem sodelujemo in tudi z drugimi eh, odbori, tudi z veseljem poročamo odboru IMKO in Itre. In eh, tudi mi bi si želeli ustrezno zakonodajo, ne pa tudi ukinito. Hvala lepa. Hvala za eh, predstavitev, se pravi pa Mihajl Nilsen, ki je direktor International Road Union, stalne delegacije v Evropski uniji, pri nas je bil že večkrat. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod Kramer. Hvala tudi spoštovanim poslancem in poslankam, da lahko spet govorimo o temi, ki nam je sem zelo blizu. Mislim, da našo organizacijo že poznate, pogosto smo tukaj, da govorimo tudi o tovornjakih. Predstavljamo pa tudi kolektivne prevoze, torej prevozi, taksiji in linijski prevozi in to počnemo redno. Uber in podobni so se pogosto skrivali za to ekonomijo uh, deljenja. Za nas ta deljenje ne pomeni uh, deljenje dobička, pomeni, da deliš, kar imaš, ne pa, da deliš dobiček. To, kar pa Uber počenja, pa tudi uh, nudi profit posamezni družbi oziroma podjetju. In, uh, tu ne vidimo klasičnega deljenja koristi, ko delitve koristi in zato smo mi proti temu. Tukaj vidite sliko iz uh, letališča na Moskvi, kjer piše, da uh, torej znak vas opozarja pred golifijo toksistov in tega si mi ne želimo. Potrebujemo pravila in vsi bi morali ta pravila upoštevati in konkurenca bi morala biti poštena. To pomeni, da morajo pravila veljati za vse. Po našem mnenju tudi za Uber. Kdor ima na steklu nalepljeno nalepko Uberja ali pa kdo ima pač taksi gor, eh, na, na strehi, to ni razlike, gre za isti posel in ista pravila bi morala veljati. To je naše prepričanje. Ne potrebujemo novih pravil, ker pravila že obstajajo in izvajalci bi morali to poštevati. Ne bi si želeli, da bi naši zdravniki ali odvetniki ali sodniki ali arhitekti, ki gradijo mostove, ne bili ustrezno um, akreditirani ali si želimo tudi voznike, ki niso ustrežno profesionalni, tudi tega si ne želimo. Želimo zagotoviti, da bo varnost, eh, pravilna izobrazba veljala za vse tiste, ki delajo za dobiček. In žal za nas Uber ni nič drugega kot dispečer. Ima sicer krasno aplikacijo, ampak je dispečer, ki vključuje vozila, ki so po našem mnenju taksiji, torej vozila z voznikom in te povezuje s tistim, ki jih potrebujejo prevoz. Nismo edini, ki verjamejo, da bi morali vsi, ki prevažajo ljudi za denar, morali biti profesionalci. Uber je prepovedan v 28 državah, to je bilo pozabljeno omeniti. Torej, 28 držav je prepovedalo Uber v Franciji, kjer pravite, da delujete eh, zelo na široko, super, ampak začeli ste z Uber Pop in ste tam delali tako, dokler niso nekateri od va, iz vašega menedžmenta šli v eh, zapor in potem ste spremenili sistem, na koncu pa ste prislali z licenciranimi vozniki. Pravila imamo in če jih ne upoštevate, potem lahko delate na tem, da jih boste spremenili. Če bi pri IRU delali kot pri Uberju, potem bi na vse ceste v Evropi dopustili gromozanske tovornjake in bi jim dovolili, da se vozijo kamor hočejo. In to tako se ne dela, zato tega ne delamo in zato gledamo, kako lahko delamo bolje. Mednarodna organizacija dela je organizacija, s katero zelo tesno sodelujemo, ki je tudi iz, uh, napisala izjavo deklaracijo o standardih zaposlovanja in mislim, da bi ista morala veljati tudi, ko zaposlujete tako, kot postopočne Uber. Seveda potrebujemo evropske smernice, najboljše prakse, pravila morajo biti čim bolj prijazna potrošniku, ker so tudi taksiji in najeti vozila del javnega eh, prevoza. In če to služi dobrobiti državljanom, potem morate zagotoviti, da lahko vozijo tudi invalide, morate zagotoviti, da lahko izvajate tudi gotovinska plačila, ne samo plačila s kartice z Uberjem, to ne gre. In seveda bi morale biti uh, enaka pravila za vse in tukaj je bilo omenjeno, da Uber deluje dobro tam, kjer je neka transportna puščava. Kolikor jaz vem, Uber deluje v velikih mestih Evrope in nikjer drugje in to je tam, kjer imaš celo vrsto možnosti prevoza. Zato verjetno to počnejo zaradi dobička. Morda se zdi, kot da IRU ne podpira inovacij. Mi smo zelo naklonjeni inovacijam, imamo odbor za inovacije in tudi namenjamo milijone inovacijam, ker vanje verjamemo. Znotraj IRU smo ustanovili eh, globalni network, globalno mrežo za taksije, kjer smo opredelili tudi kvalifikacijske kriterije. Vsi izmed nas imajo kakšne slabe izkušnje s taksisti. In zato smo tudi mi rekli, treba je zagotoviti boljšo um, kakovost. In zato smo tukaj vnesli kriterije kakovosti, ki jih morajo poštevati vsi, vsa taksi podružja, potem smo si ogledali, vse taksi družbe, potem smo si ogledali taksi aplikacije. In lahko pri, s pritiskom gumba pritis, prikličeš taksi. To ni nič novega, ampak to je bilo do zdaj samo lokalno. Kajti ponujeno je bilo samo strankam v nekem mestu ali regiji. Ampak ni pa nič novega. Kar smo pa mi storili, je to, da smo vse te lokalne aplikacije združili v tem globalni mreži in tako postane vse skupaj globalno, torej zelene. Um, Tukaj je pobarvano zeleno, tukaj to obstaja in rastejo. Imamo 350 tisoč taksijev, ki so povezani s to mrežo, potem um, 400 tisoč ljudi, ki se tukaj poveže s tem, 30 tisoč prevozov ponudimo vsak dan in to z isto tehnologijo, za katero Uber pravi, da jo ima samo oni. Novo je pa je to, da so verjetno našli neke zakonske vrzeli, ki jih lahko izkoriščajo in mislim, da se to ne sme. Mislim, da morajo vsi državljani, vsi vi, imeti pravico do visoko kakovostnega prevoza in storitev s kakršnikoli načinom prevoza, vključno s taksijom in pa profesionalnimi vozniki. To pa pomeni, da moramo zagotoviti določeno raven varnosti, dostojni pogoje za voznike, za katere smo mi odgovorni kot podjetje in Uber bi tudi moral biti pristojen za to in tudi mi uh, eh, ulagamo to za to, da bodo taksisti ponudili ustrezne storitve. Uh, To, kar tukaj vidite, so vozila Tesla, ki vozijo na elektriko. In na sektorju taksijo počenjamo veliko za to, da bi vlagali v, v inovacije, ki bodo omogočili čim boljše storitve. Hvala lepa, Mihajl Nilsen iz IRU. Sedaj pa iz eh, Evropskega združenja prevoznikov, gospod Roberto Parilo, tudi za 8 minut pour cette Hvala, predsednik, za to priložnost. Gospe in gospodje poslanci, hvala, da lahko v imenu ETF predstavim naše stališče te problematike. Evropska zveza prometnih delavcev, ki jo zastopam, tu je prisotna v 41 evropskih državah. Pribružena je ITF-u, ki ima predstavnike po vsem svetu. Na začetku bi podal izjavo, ki je tako objektivna kot sreda. Odločno smo za rabo novih tehnologij za državljane, za podjetja in za delavce ob spoštovanju pravil in zakonodaje veljavi v Evropi. ETF ne nehno prosi za to, da Evropa bolj pogosto uporablja nove tehnologije, da bi imeli enakopravno konkurenčnost, da bi se borili proti goljufi in zlorabo v prometnem sektorju. Seveda, vse to se začne z izvajanjem obstoječih pravil. Recimo v cestnoprometnem sektorju bi radi, da se informacije poveže s tehnologijami, da lahko recimo uporabljamo pametne tahografe in podobno. Ali pa recimo, da imamo nadzor podjetjih, ko to povežemo z nadzorom na cestah. Ali da imamo elektronske naprave za vse uporabnike, da imamo geolokalizacijo vsake tri ure. Vse to so elementi, ki so za nas nujno potrebni za enakopravno konkurenčnost in za boj proti vsem oblikam goljufije. Vsako podjetje, vsak podjetnik, ki želi izvrševati poklicno dejavnost, mora spoštovati ista pravila. V Evropi imamo evropsko zakonodajo za dostopanje do prevoza blaga in tudi imamo pravila za prevoz oseb kot socialni partner. IRU ETF se nam zdi jasno, da v okviru evropskega poenotenja, v okviru upravnega poenostavljanja moramo pri naslednji stopni tu spoštovati vse, kar se nanaša na taksije in druge voznike v Evropi. To velja za Uber ali druge aplikacije v kateremkoli sektorju. Nespremljivo je, da v Evropi začnejo delati z nespoštovanjem obstoječih pravil. Kaj ti za tem, za to masko praznega slogana, da so na voljo za uporabnike, da imajo preglednost, da so zanesljivi, da so dobri za trg in da so dobri za zaposlene, ampak za masko se skriva druga realnost, da bi prevažali osebe od točke A do točke B. To ni nič inovativnega najboljša storitev za klijente, najhitreje do destinacije, preglednost. Ne govorimo o tem, pravkar smo govorili dolgo in široko o tem, dober trg, ko so cene štirikrat večje, danes na jutri, zanesljivo podjetje, ki prosi svoje sodelavce za nekaj tisoč evrov, zato da bi lahko imeli napačne prošnje, potem dodatne zaposlitve, nedanja študija, tekono mi ste pokazali nasprotno. Samo bistvo te goljufije ni v tej laži, ki jo slišimo, ampak gre za resnico, ki jo imamo, za to, da bi zatrli laži. Seveda lahko slišimo te argumente, da sektor taksijo ne deluje dobro in Uber je odgovor na to. To pa je, to je nesmiselno. To so neumnosti. Kot da bi kritizirali Evropski parlament in da bi zaradi teh kritik potem imeli kar nekaj drugega. Ne. Ko pride do težav v nekem sektorju, moramo skušati najti rešitve, da bi rešili te težave. Uber pop je prepovedan v Evropi in to je dobro. Ampak to je prvi korak. In to je le vrh ledene gore. Uber X bi moral biti prepovedan že dolgo. tudi pri prevozu blaga, tudi to je na obzorju. Druge dejavnosti prav tako. In ponovno vidimo, da se tu zanikajo obstoječa pravila. Imamo nelojalno konkurenco do teh subjektov, ki so nezakonito nastanjeni v Evropi. Vsi podjetniki, ki se spoštujejo in ki odločajo o tem, da bodo vlagali v nove dejavnosti, vedno začnejo s tem, da se najprej pozanimajo obstoječih pravilih o tem, kako začeti z novo dejavnostjo. Uber pa počne ravno nasprotno. Začel je s tem, kar se mu zdi dobro, čakajoč in odrivajoč vse druga pravila, politična, pravna in vse drugo, kar je treba poštevati pri spoštovanju pravil. Ja, socialni evropski partnerji podpirajo inovacije, ki zagotavljajo kakovost storitev za stranke, dobre delovne pogoje, konkurenčnost, verige javnega prevoza za vse, spoštovanje socialnih, davčnih pravil, kot tudi zakonodajo, ki jo veljavi. Osebno se mogoče ne strinjam z neko zakonodajo, s uredbo, z direktivo, z nekim pravilom in lahko skušam skušati to spremeniti. Ampak dokler to ni spremenjeno, je moja naloga spoštovati obstoječa pravila in to prosimo tudi druge. Na koncu naj omenim konkreten primer. Recimo podjetje, taksi z voznikom v prestolnici. Če ste šli kdaj s taksijem na zavetem, ste verjetno šli s tem taksijem. Imamo podjetje in verjetno ga poznate. In to podjetje obstaja že od leta 34, 1934, 100 družin živi od tega, vsako leto milijon 500 tisoč evrov nakaže za ne prespavke, vsako leto milijon evrov prihodkov in približno milijon evrov davkov plača za DDV. Vsak delavec prejme svojo plačo, plača davke, sodeluje pri socialni schemi, gospe in gospodje poslanci. če smo danes zavarovani zopr bolezni in nesreče in če imamo socialno politiko, ki deluje in če naši otroci lahko hodijo na univerze in v šole in evropsko družbo danes poznamo zaradi tega sistema prerasporeditve. Uber in vse druge aplikacije, ki ne spoštuje pravil, želijo to izničiti in mi moramo temu nasprotiti s vsemi možnimi pravnimi sredstvi. Hvala. Ja, vielen Dank. Das waren die drei Vorträge. Hvala lepa. To so bili trije referenti v zvezi z družbo Uber. Enim se zdi to nespremljivo, drugim se zdi to krasno. Zato pa imamo to razpravo in očitno je tako zanimiva, da imam zelo dolg seznam, zato moram to časovno omejiti. Žal mi je, tudi sam bi se rad dlje o tem pogovarjal, ampak koordinatorji imajo po dve minuti, vsi naprej pa po eno minuto. Vim van de Kant ima besedo. Gospod predsedojoči, hvala lepa. Evropska unija poziva k inovacijam poziva k novim digitalnim delovnim metodam, ki jih moramo iz, iz, poskusiti in preizkusiti. Ko pa pride tako daleč, pa se kar nekrat ustrašimo. Druga pripomba. Ali je Uber sedaj ekonomija deljenja, da ali ne? Mislim, da ni. Uber zasluži denar in sicer na ameriški način, če tako rečem. In ko se vprašamo, ali želimo v Evropi tudi to, bom tudi sam to povedal. Potem pa vprašanje, ali je Uber storitev ali je promet. Kajti, če je promet, potem smo pristojni mi, če je storitev. Je pristojna polska komisarka, ki pa ima tudi svoja mnenja in stališča. Gospod predsedujoči, gre predvsem za Uber Pop. Gospoda Nilsona in gospoda Parilju sem rekel, da druge oblike Uberja so bile sprejete. Ali imate proti, tudi proti temu uh, kakšen govorek ali kako vi vidite te dve oblike? Potem pa vprašanje Marko Megajno. Kdo se zauzema za Uber? Imamo cel kup lepih zgodb o Uberju v smislu, da taksisti v svojem uh, prostem času vozijo za Uber. No, če je to res, potem je vse skupaj še bolj zapleteno. Najpomembnejše vprašanje pa je naslednje. Uber je uspešen tam, kjer obstaja. To je treba upoštevati. Ampak kako pa Uber izpolnjuje socialne zahteve in zahteve kakovosti? Ta vprašanja moramo postaviti. Ne želimo ameriškega modela. Smo za to, da imamo pametne socialne pogoje, dobro kakovost, In če se pri Uberju zgodi nesreča, kako so stvari urejene? Hvala. Hvala lepa, izmele tok. Hvala lepa. Najprej bi rad rekel, da je to končno razprava, ki bi si jo večkrat želel, namreč da se. postavijo nasproti vsa dejstva, ne pa da imamo vedno neke argumentacije, ki nič ne povedo. Vnaprej bi povedal, čeprav je mogoče to malce nenavadno, da se mi zdi ideja in podjetje Uber vsekakor zanimivo in veseli me, da je gospod Megen danes tukaj in da se je pripravljen soočiti z očitki in da upam, da bo na nje tudi odgovoril. Vprašanje, ali gre za ekonomijo deljenja ali ne, to je zame drugovrstnega pomena. Gre za to, da je treba povezati tudi, če je to idejo prevzel, tudi z aplikacijami prevzel uh, kakšen taksi družba ali ne. Torej, ali lahko to krasno idejo povežemo s tem, kar je povedal gospod Pariljo? če sem nekdo, ki se mu zdi uber dober, to bom se povedal, in če lahko govorim v imenu skupine socialistov, me zanimata dve zadevi. Torej dve vprašanje za gospoda Megena in enega gospoda za gospoda, eno vprašanje za gospoda Parila oziroma gospoda Nilsona. Gospod Megen, očita se vam oziroma podjetju, da ste v tem sivem območju, kjer še ni zakonodaje, in kako se soočate s tem? To je najbolj odločilno vprašanje. Če se vam očita, da vozniki nimajo licence, da ne plačujejo davkov, socialnih prispevkov, kako je z zavarovanjem, če se karkoli zgodi, koliko delavcem plačate, ali plačate plače po kolektivni pogodbi ali ne. Mislim, da je treba vsa ta vprašanja odgovoriti za to, da se zagotovi široko sprejemljivost v družbi. Vse na tej ravni, da je treba poskrbeti za vsa ta odprta vprašanja. Še drugo vprašanje, ampak prosim pomislite na čas. Ja, že 35 minut ste prekoračili. Drugo vprašanje je v zvezi z okoljskimi vplivi. Aktualna študija, če sem prav videl, raziskovalnega inštituta obstaja o prihodnosti delitvene ekonomije na okolje in na primeru New Yorka se vidi, da ker so uh, prevozi tako poceni, da jih je bistveno več, od 14,8 milijonov v juniju 2013 na 17,5 milijonov vožen v juniju 2015, kar želim s tem povedati, ali smo res s tem pravzaprav dali več CO2 emisij. In še zadnji stavek, čisto na kratko, kateri ali so za običajne podjetja, za taksi podjetja tudi argumenti, zakaj ste, so tako malo mikavni za običajne državljane. Hvala. Hvala lepa. Pavel Telička za Gezine Majsner sedaj. Hvala. Dve minuti. Hvala. Najprej bi rad izpostavil, da se veselim dveh študij, ki sta v izdelavi. in kmalo bomo imeli poglobljene informacije in ocene, kajti prezentacije danes so precej subjektivne. In v toročnem trenutku sem se počutil, kot da sem na sodišču, gospod Nilsson, za jasno ofenzivo ne vem koliko krat se res peljete s taksijem, ampak to, kar ste povedali danes, eh, v 50 odstotkih ne ustreza moje izkušnje. Nikoli se nisem vozil z Uberjem, ampak vedno se vozim s taksijem. Če bi imel čas, bi vam lahko zelo konkretno pokazal, kako vse skupaj ne deluje in kako v marsikateri državi vaše besede ne ustrezajo stvarnosti. No, potem bi se rad osredotočil na naslednje. Gospod Megen, Gre za novo vrsto posla, zagotovo so tukaj vrzeli, ki jih je treba obravnavati eh, in treba je najti okolje, ki bo pošteno, konkurenčno, da se davki plačujejo in to je pomembno. Ali bi vi vaše storitve ali vaš posel ocenili kot storitve ali se vam zdi, da ste bolj prevozniki? In ne glede na odgovor, ali lahko argumentirate pač vaš odgovor. Potem bi vse tri gospode vprašal, ali so se te storitve, res jih tako imenujemo, eh, podvaje oziroma prekrivajo ali imamo različne potrošnike. Potem me zanimajo tudi različne statistike. Govorili smo o davkih, o na, nesrečah in tako naprej, tudi nekaj besed tudi o tem. Gospod predsedujoči, vem, da vam je neodobno zaradi prekoračitve časa, zato se bom tukaj ustavil. Hvala. Hvala lepa, da ste upoštevali čas. Sem, se veselim, ni mi neugodno. Sedaj pa gospod Kilen. Kiitoksia puheenjohtaja. Maailman ympärillemme muuttuu. Kansalaiset, uudet. Hvala lepa. Svet okoli nas se spreminja. Imamo nove stranke, nove generacije, imamo mladost in to so drugačne generacije. Razlikuje se od nas, ki smo starejši. Mladi želijo drugačen svet, želijo drugačne storitve. In če bo to naše izhodišče, da bomo avtomatsko prepovedali vse, kar je novo, kar prihaja na naš svet, namesto da bi bili pripravljeni storiti, kar se nas prečakuje, potem to ne bo dobro, kajti v Evropski uniji, v parlamentu potrebujemo dobro bazo dejavnosti za stare in nove subjekte, stare in nove podjetnike, ker vsi lahko igrajo isto igro ob spoštovanju istih pravil igre. potem ne potrebujemo več te razprave. Ali lahko damo pooblastilo za nove storitve v prometu, za taksi, za stranke? Kdo bo največ izgubil v tej bitki? Če bo to notranja vojna med starimi in novimi, vedno so na izgubi stranke. In to ni smiselno. na trgu storitev. Imamo nove storitve, imamo stranke, ki ne uporabljajo novih storitev, ampak želijo nekaj novega. Svet se spreminja okoli nas. Ali smo pripravljeni na te spremembe? Mislim, da moramo biti avantgarda to. Izvajati moramo te spremembe, reforme in inovacije. Imamo tudi vse to vprašanje o davkih in plačilih. Vse to je treba tudi upoštevati. Hvala. Danke sehr. Jetzt Karim Adeli. Hvala, Karim Adeli. E, hvala, predsednik, hvala za vaše besede. Hvala, ker ste rekli, da je poročilo o trajnostnem mestnem prometu potreben. Res je, tu gre za sopovezno mobilnost. Ja, govorili ste o mladi generaciji, mi nismo zelo stari. Jaz mislim, nisem zelo stara, ampak jutri bom govorila o mobilnosti. Gospod Nilsson, si se strinja s tem, da Uber ni deljeno gospodarstvo. Ampak kaj je Uber? Kaj je Uber? To je platforma, ki povezuje zasebne osebe, ja in boste rekli, ja potem je to prometna storitev in tu imamo občutek, da imamo mišnico bojega in tem je težava, da ali ne? Mislim, da gre za mišnico bojega. In gospod Uber Na tak način bi lahko bolje razumeli vašo dejavnost. Torej, ste prometna storitev, gre za prevoz blaga ali zasebnih ljudi. Torej, tu ne gre za sopovezano mobilnost, to, kar se razvija danes v mesti. In zakaj ne priznate tega kot novo prometno podjetje? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, danes ste govorili o tem, kar je tu kolega omenil, to je ta črna točka, gre za davčna vprašanja, ne moremo govoriti o etičnosti in konkurenčnosti v novi ekonomiji, ne govorimo o deljenem gospodarstvu, ampak govorimo o platformah. Ne moremo govoriti o tem, če ne pogledamo, odkot prihaja denar in kam gre. Govorimo o davčnih oazah, zelo pogosto jim treba obravnavati tudi to vprašanje. Zlasti plačevanje davkov. Tretje. Glede podatkov. Varstvo podatkov. Danes imamo velike težave, zlasti, ko govorimo o novih tehnologijah. Gre, za, gre za podatke, ki se prenašajo. Uber je prepričljivo pokazal, da lahko zlorabimo podatke posameznikov. Ali mi lahko odgovorite na to vprašanje? In potem še nekaj, vrnila se bom na mojo generacijo. Kaj ti mislim, da smo v trenutku, ko smo vstopili 21. stoletje, in smo lepo prepovedali Uber, to je kot droga. Saj veste, kako je s tem. Leta 1920. Če boste to danes ustavili in pravite, ni dobro, bomo imeli sporedno ekonomijo. Torej mi, kot zakonodajalci, kaj naj storimo? Mi želimo seveda predvideti prihod novih tehnologij in naj zaključim, gospod predsednik, to je priložnost v tem odboru, da sprememo zakonodajo, da gre naprej digitalna tehnologija ob spoštovanju socialnih pravil. Torej, biti moramo pripravljeni in zmožni izvajati evropski okvir, zlasti zakonodajni okvir, da se bodo vsi strinjali. Hvala, ampak to je bila minuta predolgo. Uh, Peter Lundgren. Hvala lepa. torej Uber, je primer črnega gospodarstva. Iz moralnih razlogov nikoli ne bi koristil njihovih storitev. Vsako vozilo se lahko tukaj vključi in lahko preskočimo izobrazbo. Sploh ne veš, komu se usedeš v avto. Zavarovalno varstvo, tudi tu ne vemo, kaj, v kaj se spuščaš. Torej, pričakujemo in upamo na resna taksi podjetja. In sedaj tukaj sedite kot predstavnik Uberja in se pretvarjate, kot da je ta storitev nekaj fantastičnega. To je zagotovo za tistega, ki masno zaslužijo s tem. Ampak kako lahko poskrbimo za to, da bi to obvladali. Pravite, eh, da tukaj najdejo delo dolgoročno brezposelni, pa so te ljudje sploh primerni za prevoz oseb, mislim, da gre tukaj za um, izkrivljanje konkurence in ta poslovni koncept je treba odpraviti, gre samo za dobiček in profit. in z izogibo davkom in socialnim prispevkom se lahko dejansko zredotočite na profit in lahko rečete, kar želite. Kako pa je z zavarovalnim varstvom? Kaj se zgodi, če postaneš invalid zaradi nesreče? In kako vemo, da so vozila tudi tehnično ustrezna in varna? Kako ste preverili da, se vozniki, da so vozniki ustrezni za ta poklic? Kako poskrbite za plačilo davkov in socialnih prispevkov? Kaj ti to je v tej panogi neizogibno? Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa samo po eno minuto. Prosim, da to upoštevate. Werner Kun je prvi. Uf, to bo težko, gospod predsedujoči, ampak si bom potrudil. Torej, po zakonu o prevozu oseb je se zahteva, da morajo imeti tudi vozniki Uberja uh, izpit za prevoz oseb. Je to tako ali enostavno samo združujete voznike z uh, potniki? Kako pa je s tehničnim pregledom? Osebna vozila za prevoz oseb morajo biti vsake toliko let pregledani in eh, to je nujno, morajo ustrezati vsem tehničnim zahtevam. Taksist mora imeti tudi jezikovna in geografska znanja, sicer take koncesije ne prejme. Ali se lahko sami pogajate o cenah? V Nemčiji obstajajo koncesije za taksiste in te koncesije tudi določajo, eh, kaj so medkrajevne vožnje in krajevne vožnje in tukaj so tudi eh, tržni pogoji in te je treba upoštevati. Lucy Anderson je naslednja. Hvala lepa, mislim, da je to tema, kateri se bomo morali vrniti tudi za dlje časa, kajti jasno je, da je treba povedati še marsikaj več. Eden od vidikov, ki ga pogrešam, je upravljanje mest in pa težave, ki jih tukaj povzročajo takšni prevozi v zvezi z varstvom eh, in organizacijo na cestah. Nekaj zivo imam tudi za vse govorce. Vemo, da je veliko vprašanje tudi pravice delavcev v mestih, kjer deluje Uber. Imamo tudi pravni spor v Združenem kraljestvu, saj vas tožijo zaradi neupoštevanja pravic delavcev in da plačujete čisto premalo ti ljudi. Potem so tudi tukaj sindikalne pravice. Potem je to izziv tudi za mednarodno unijo, za prevozništvo. Ali res lahko. Eh, rečete, da spodbujate voznike, da se s tem tehnologijam, da se pridružijo sindikatom. Dos, v številnih velikih mestih smo dosegamo um, torej mejo nasičenosti, imamo preveč taksistov in želimo zmanjšati uporabo taksijev in zmanjšati emisije. Kam torej gremo? Hvala lepa, naslednji je Jozef Farija. Obrigado, Sr. Presidente. Um, eu gostava de dizer ao Sr. Parrilho que no meu país, Portugal. Hvala lepa. V moji državi, na portugalskem, imamo neučinkovit sistem taksijev. Neučinkovit je, kar se tiče stanja taksijev, potem taksimetrov in tudi cen. Vem, kakšna je zakonodaja na portugalskem. cene sicer so pravilno, eh, so sicer urejene, ampak turisti se pritožujejo, da taksisti ne obračunajo pravilno. Iz vidika potrošnika bi rekel, da pač imajo portugalci sedaj storitev in so hvaležni za njo. Seveda pa je treba sektor urediti treba je zagotoviti tudi uh, plačevanje davkov, socialnih prispevkov, zavarovanja in tako naprej in tudi ustreznost vozil, ki jih porabljajo vozniki Ubreja. No, zaustaviti tega ne bomo mogli, ker to je tako kot mjuka, ki spozi skozi prste. Hvala. Hvala, Daniela Uto. Grazie, Presidente. Come già... Hvala, predsedujoči. Tako kot so kolegice in kolegi že povedali, gre pri Uberju za fenomen, ki ga ni mogoče zaustaviti. Prihodnost te eh, panoge pa je potrebno urediti in stvari morajo iti v tisti smeri, ki. Eh, si jo želimo. Stroški za stranke se morajo zmanjševati, vendar pa ne za vsako ceno. Imam pa različna vprašanja glede obdavčitve, eh, komu se plačujejo davki eh, ali prihodek um, ostane v tem mestu ali gre nekam drugam, poprašanje zavarovanja, zanesljivosti voznikov in tako dalje. Uh, Zlasti pa se postavlja tudi vprašanje po zasebni sferi in varstvu podatkov. Kje so shranjeni podatki v Evropi ali v ZDA? Kako se obdelujejo? Po kakšnih pravilih kdo ima dostop? Kaj ti gre za ogromne količine podatkov? Kdo ima kdaj dostop do teh podatkov? To je pomembno vprašanje. Gre za eh, milijone ljudi, ki potujejo od A v B. Hvala, Tete Klun. And, um, sure we'll to to hvala, predsednik. Pripričana sem, da se moram na to vrniti, ampak hvala za te informacije, ki smo jih slišali in veselim se obih poročil, ki bomo imeli sredi 2016. Gospod Magan, na začetku ste omenjali to delitveno gospodarstvo. Ali je to tak startup ali ne? Mislim, da je startup boljši izraz. Ali se vidite kot neka prometna storitev, platforma za digitalne storitve ali kaj drugega. Danes smo slišali komentarje o varstvu podatkov, kako to nadzorujete, varnost voznikov, kako so plačani, kako je to urejeno. Zakonodajalce morajo tu nastopiti, kaj ti. Če premalo zakonodaje, potem niste obvezani nič spoštovati če ste digitalni ponudnik prometne storitve, ali ste to, kaj ste, ali nam lahko poveste, odkud prihajate, kako obravnavate ta vprašanja. Tu potrebujemo določen odzor in to je nekaj, kar zboje pomisleke in predsednik osebno mislim, da Uber obstaja in delati moramo z njim. Veliko je potrošnikov, ki se odzivajo in to uporabljajo. Imamo številke in vemo, kakšne so. Ampak mislim, da moramo storiti nekaj več, to moramo urediti in dati potrošnikom tisto, kar želijo s potrebno zakonodajo. Hvala, Jan Smisl. Tak sem nekje, vi hodite, harate. Eh, eh, hvala. Eh, slišali smo, da je Uber prisoten v 23 evropskih državah in to je tudi v redu. Na švedskem Uberja nimamo, kajti pri nas morajo vsi plačevati davke. Obstajajo pa podobne storitve in imeli smo tudi eh, primere, ki so prišli pred sodišče. In sodišče je reklo, take storitve so v nasprotju za davčno zakonodajo. E, iz e, tega razloga Uber ni dovoljen na švedskem. Pri nas je treba plačati e, davek na dodano vrednost in druge davke. Ne gre, da nekdo samo služi, ne da bi za to plačeval davke in Uber ne prevzema tu nikakršne odgovornosti. Natančno rečeno je to pravzaprav samo goljofija velikega obsega. Hvala. Kristina Uto. Hvala, predsednik. Kot veste, imamo francoski časnik, ki je danes zapisal Uber proti brezposelnosti in za to gre. Gre za to izbiro, pred katero smo. Po eni strani imamo tiste, ki želijo popolno liberalizacijo dela in storitev tu imamo pogosto nelojalno konkurenco, kot veste, imamo voznika taksija, ki plača uh, licenco za vožnjo in ni tako pri Uberju. Torej, tu potrebujemo predelitev novih poklicov, po drugi strani potrebujemo tudi poklicne organizacije. Kako je z novim pojavom upra? Taksi so proti temu, ampak ceno plačujejo stranke. Ampak ne smemo reči, da se borimo proti brezposelnosti z nekim mini službami na Nemčiji. Rekli ste, da je toliko voznikov Uberja brezposelni. Danes je študija pokazala, da je bilo 25 odstotkov teh voznikov brezposelnih že prej. Ampak to obstaja, to je še vedno le začasno zaposlitev, prekarna zaposlitev. Suverene države morajo to urediti, ne potrebujemo evropske zakonodaje kajti s tem bi le dodali še eno tveganje, da bi imeli nezakonito fiskalno izogibanje. Gre za družbo, ki ne plačuje davko tam, kjer ima dobičke. Hvala, Kristin Redvodalo. Hvala, imamo zakonodajo v Franciji, prav tako nasprotju s tem mislim, da potrebujemo harmonizacijo na evropski ravni. In komisija je slišala, da imamo tu pravo prekrivanje tega, kar pravijo kolegi danes. Inovacije mora biti pomembne za vse prevoznike, za prevoze oseb, ampak imamo socialna, fiskalna, varnostna pravila, pravila glede odgovornosti, tudi to je treba poenoditi. In ne moremo tega kar spregledati. In to je nujno potrebujemo to harmonizacijo, to smo slišali, glede fiskalnih, socialnih vprašanj, glede bolezni, plačile, pokojnine, za nosečnost in tako naprej, za zavarovanje, vse to so pomembne točke. Če ne bo poenotenja za vse prevoznike potnikov, ne bomo mogli naprej in inovacije bodo imeli dobiček od tega. Hvala, Svan Vojt.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 svoje. Sam se z veseljem vozim eh, s taksijem, pogovarjam se z taksisti. Eh, vsi moji kolegi se mi smejijo, če se pritožujem nad kakovostjo storitev in eh, mi pravijo, zakaj pa ne vzameš Uber. V 50 letih je bilo 25 milijonov turistov na svetu danes jih je 1,1 milijarde ljudi. Turizem in storitve eksponentno rastejo tudi zaradi revolucije interneta in temu se je potrebno prilagoditi. Taksisti morajo razmišljati o tem, kako se prilagoditi izzivom. Hvala, Mihael Galer. Ja, hvala. Reči moram, da sam še nikoli nisem uporabil Uberja, prihajam iz uh, Frankfurta, na letališče se vozim s taksijem in vem, kako malo ostane taksistu, ki spoštuje vse predpise, ki vse redno prijavi. In tudi taksist mi pravi, da uh, če tudi eh, taksisti koristijo eh, regularne eh, tarife, ehm, včasih uporabljajo tudi nekoliko nižje tarife. Zakaj? Kaj ti za mnoge ljudi je taksi predrag in mislim, da zato obstaja trg za Uber v tistih področjih, kjer ni tako dobrega javnega primestnega prometa v velem mestih po Evropi ni potreben privatni avto, ker je dobro razvit javni promet, ampak na marsikaterem koncu pa eh, Uber eh, naleti na zelo dober odmev, naprimer eh, v Johannesburgu, ker ljudje želijo dobro storitev. V delih Evrope je situacija prav gotovo tudi podobna. V 90-ih letih sem bil v Pragi, takrat so mi rekli, e, tam se ne moreš voziti s taksijem, ker so tako koruptivni. No, ne vem, če je danes še tako, ampak kljub temu se ne vozim tam s taksijem. Drugi pa pravijo, raje vzamem Uber, ker je cenejši. Skratka, treba je najti rešitev, če obstaja potreba. Ob koncu mora to biti rešitev, ki bo dopuščala, da bodo taksisti lahko preživeli. Eh, da pa bo zadoščeno tudi predpisom. Ampak eh, kar tako nekaj zavračati, to ne gre. Sedaj pa uh, Izabel. Grazie. Beh, non voglio scomodare. Hvala. Ne želim nikogar uznemirjati, ampak tudi tukaj gre za ponudbo in povpraševanje. In če storitve niso uh, regulirane, potem imamo praviti za mnogimi neznankami. In eh, to je dilema. In eh, zato moramo razmisliti o tem, eh, da mora zakonodajalec ščititi javni interes. Javni interes je varnost in plačevanje davkov. Po drugi strani pa je treba enako obravnavati enako in za kakšnimi kriteriji. Eh, po mojem mnenju je to organizirana ekonomska aktivnost, to je podjetje in tam, kjer je podjetje, nastajajo stroški, taksist se mora zavarovati, plačevati davke in tako dalje in tako naprej. Skratka, eh, spriča vsega tega, je treba zagotoviti, da tudi v drugih primerjih enako primerjamo z enakim. Zdaj mora pa politika ponuditi spodbude za tista področja, kjer je mn javnih storitev. Naprimer, če obstaja eh, potreba, potem če se naprimer eh, storitve samodelno ponujajo, Eh, in od predstavnikov Uberja me eh, zanimajo, kateri predpisi naj bi se uporabljali na področju shared economy. Hvala, tudi sam sem se kot zadnjega opisal na seznam. Eh, ne, se upravičuje predsedojoči, še nekoga je spregledal. Ja, se opravičujem, čakam že kar nekaj časa in sicer sem želela povedati naslednje. Eh, Uber je zapolnil neko vrzel in tu gre za področje subsidijarnosti, tako kot smo že rekli, ampak žal je tako, da to nikomor ne ustreza, da govorimo o subsidijarnosti. Sedaj naj bi vsi nekaj regulirali. Trenutek. Razumela eh, sem, da je edino dobro pri tem, da človek uporablja eh, mobilni telefon in potem naročita taksi v moje mesto v Madridu. Eh, imamo tudi ehm, druge aplikacije za taksi in to tudi deluje. Mogoče je treba stvari samo modernizirati. Sedaj bo vprašanje predstavnikom Uberja. Pri vsaki transakciji vam ostane koliko in eh, kje in koliko davkov plačujete in v kakšnem odnosu ste z vozniki, kakšno odgovornost imate vizavi voznikom. ali so to vozniki za licenco ali ne, glede na to, kako so stvari, ki je urejene. Na prometnem sektorju imamo pač različne rešitve in to je tudi pomembno. In potem varnost. In kaj se zgodi, naprimer, če nek voznik zvoli, ali ste vi tudi pristojni za to in potem še varstvo podatkov, kaj počenjate glede varstva podatkov, kaj delate z osebnimi podatki. Danke. Hvala. E, taksi je za mene pravzaprav uh, e, primesten promet, mestni promet, zato uporabljam tudi taksi uh, in uh, pravila je pač treba spoštovati. Uh, vi imate uh, cene, ki so samo polovico tega, tako mi pravijo, sam tega še nisem koristil. Uh, ali eh, plačujete davke, ali izobražujete voznike, plačujete zavarovanje, ali eh, obstajajo izpiti za voznike, potem pregledi za vozila, zagotavljate minimalno plačo, um, kako je potem sedaj z eh, taksimetri, da ugotovim, ali me goljufa ali ne. Uh, ehm, naprimer v Hamburgu so odkrili uh, taksista, uh, Eh, da eh, je pravzaprav eh, prikazoval tako zelo nizko kilometrino, da bi se moral voziti samo zvratno. Seveda obstaja tudi določene dožnosti, naprimer, če sem na letališču in želim samo dva kilometra daleč, me taksist ne sme zavrniti in reči, jaz čakam že eno uro, zato rabim nekoga, ki, kjer bom zaslužil 50 evrov. Skratka, ali vse to spoš, spoštujete ali ne? Uh, potem je šele mogoče govoriti uh, o konkurenci. Sedaj me pa že zelo zanima, kako boste odgovorili in najprej prosim gospoda uh, Parila iz uh, European Transport Organization. Merci, ja, hvala, predsednik. Ne bom govoril dolgo. Pravkar ste povzeli zelo dobro to situacijo. Ista pravila morajo veljati za vse. Potrebujemo enakopravno konkurenčnost med podjetji, to temelji na teh načelih. In težava je v tem, da Uber teh ne spoštuje teh pravil. In jutri prav tako to ne bo spoštovano druge, če tega ne bomo uredili, to bo džungla. Torej, treba se odločiti, ja za inovacije, ja za nove tehnologije, ampak pozor, tako kot je povedal kolega ob meni, jasno je, da moramo imeti temeljno razliko med delitvenim gospodarstvom in biznisom. Torej, besede so pomembne. Mislim, da moramo storiti vse, kar lahko, da bomo poskrbeli za to, da kakršnokoli bo to podjetje Uber ali kakršnokoli drugo, da spoštuje pravila, ki veljajo. In obstaja, ni se treba izumljati, iz, izmišljati novih. In tu smo pred težavami, kaj ti. Te strategija uvra ni ta, da bi začeli s tem, da bi se pozanimali o pravilih, ampak da kar naložijo svoja pravila in čez nekaj let bo to drugače. Ali pa bo politika in pravosodje to naložilo? Zavračanje tega prevoza. Torej tu imamo cel plaz novosti in to ni nekaj, kar je enakopravno. In Uber mora odgovoriti na enostavno vprašanje, ali ste pripravljeni spoštovati ista pravila kot druga podjetja. Ja ali ne? In mislim, da čakam tam to odgovor, mislim, da je ne. Če je ne, potem je treba sprejeti ukrepe, drastične ukrepe. Danke sehr, jetzt Michael Nielsen von der IRU. E Hvala. Gospod Nilsen. As as ja, hvala. Skušal bom odgovoriti na toliko vprašanj, kot se le da. Oseba pristojna za prometne storitve je odšla, ampak je še vedno pristojna. Gospod Jačok, rekli ste, da je to dobra ideja in da je to dober pojem. Ja, se strinjam, ampak še vedno ta pojem bi lahko uredili ob spoštovanju pravil in sedaj ni tako. In na to se moramo odzvati kot da je se slišal, kot da smo na sodišču. Ja, pravzaprav smo na sodišču, kot je v medijih in tudi med politiki, med tistimi, ki sprejemajo odločitev po vsem svetu, se zdi, kot da je pomemben le denar. Milijoni, ki jih Uber služi, na stotine milijonov jih je zbral in to se je uporabilo v velikih medijskih kampanjah, da bi poskrbeli za to, da splošno privalstvo to podpira. In potem vplivajo tudi na vas da boste rekli, da obstaja potreba po spremembah. Imamo zakonodajo, imamo lokalno zakonodajo, delujte znotraj tega ali pa to spremenite, če to treba bolje storiti. In to so druge stranke. Ne, to so iste stranke. Pri taksiju gre za ponujanje druge storitev, kar Uber nima. Recimo oni prevažajo invalide, prevažajo tudi v tistih območjih, kjer ni veliko mestnega prometa ni avtobus, ampak je taksi, ki pelje otroke, kamor želijo, ali pa bolne v bolnišnice. Mislim, da nimamo Uberja izven velikih mest. To pomeni, da je to prometna storitev za profit. Torej, to je treba urediti kot vse druge oblike. Gospod Longren, porabili ste švedske besede, ki jih nisem slišal, to je bilo zanimivo. Že dolgo nisem slišal šeščine. Zame je jasno, da Uber ni odgovoren pri tem, kar počne. To piše njihovih pogojih na spletni strani. Če to niste prebrali, prosim, da to preberete. To je javno na voljo in potem lahko vidite, da se odrekajo vsem odgovornostim. Ja, še krajši bom kot vi. A je še kaj tu? Na portugalskem. Na portugalskem. Rekl sem, da imamo vse izkušnje s slabimi taksi storitvami. Ja, vse jih imamo. Tudi sam časih stojim na letališču na zametemu in si mislim, ja, no za božjo voljo, ali se to res dogaja. In to ni v redu. In zato smo ustvarili nov sistem, želimo povečati kakovost. Na to se sretočite, ni potrebe po tem, da bi imeli novo zakonodajo. Vsi moramo poskrbeti za to, da je kakovost storitev boljša. In prosim, da uporabite aplikacijo, ki je na voljo na portugalskem, imate celo ceno, tako da vas ne morejo prevarati. Vsi turisti na portugalskem, v mojem telefonu imam deset različnih aplikacij. Upam, da bom imel eno samo globalno aplikacijo prihodnje leto in da to ne bo Uber. Ali lahko odgovorite na vprašanje o sindikatih? Ali lahko odgovorite na vprašanje o sindikatih? Ja, ja. Ja, sindikati. Za nas. Operateri taksijev delujejo znotraj zakonodaje. Če obstaja zahteva potem, da imamo delovni dogovor s sindikati, ja, pač delujejo znotraj zakonodaje. Tako ni posod, ampak ja. In mi plačujemo tiste plače, ki jih moramo plačevati po tem sporazumu ali še več, da bi dobili najboljše voznike. Seveda je to jasno če želite delovati po zakonodaji, morate to početi in to počnemo. Zato sedimo tu kot socialni partneri in se pogajamo in sodelujemo. Zato, da bi poskrbeli za to, da bi imeli najboljše možne pogoje. To je vse. Ja, Hvala in sedaj še gospod Mark Magen. Uh, ja. Hvala. Hvala poslancem odboru za zelo zanimiva vprašanja. Predsednik, nisem prepričan, koliko časa imam. Pet minut. Pet minut, dobro. Ne bom odgovoril na posamična vprašanja poslancev, čeprav stoji, da sem si besno vse zapisoval. Mislim, da sem si zabeležil različne točke, ki ste jih omenili. In ko bom končal, če ne bom vsega omenil, mi prosim povejte zelo vesel sem, ker nas je Evropski parlament povabil, bili smo v različnih strankah, ampak prvič se je zgodilo, da je odbor povabil nas, da govorimo zase, ne pa, da se včasih zanašamo na poročila iz medijev. To je veliko čast in hvala za to priložnost in ponovno se bomo vračali, če boste želeli govoriti z nami. Vesel sem, ker ne gre za razprav tem, če bi imeli Uber, ampak kako naj bi imeli Uber? Kako naj bi imeli takšne storitev, kot je Uber v Evropski uniji? Ne gre le za Uber. Gre za vsak startup, za vsako zagonsko tehnološko podjetje, ki želi zgraditi svoje podjetje in tu imamo tudi bolj znana imena. In žalosten sem, ker tega ni v Evropi, imamo ameriška in Airbnb, imamo BlaBlaCar in drugo, kar je v Evropi. Torej, gre samo kako posobiti obstoječe zakonodajne okvire nekih področjih bi rekli, zlasti, ko gre za mislni provoz potnikov, to ni primirno zaenkrat. Ta pravila so bile narejene za industrijsko dobo in mislim, da bi bilo dobro, če imeli to politično vodenje, da bi videli, kako postaviti vse ta pravila, ki obstajajo, da so primirna za namen digitalne dobe. Seveda vem, da nismo na sodišču, ampak spodbudil bi člane tega odbora, da če boste imeli goste v prihodnosti, da tu poštevate stroge standarde empirične dokaze, kajte nekateri gosti tu so omenili stvari, ki so napačne. Objektivno napačne. Imeli smo 7-8 tem vprašanj strani poslancev. Gospa Klum je sprašala, ste platforma, ste startup, ste zagonsko podjetje. Mi nikoli nismo izbrali oznake delitev na gospodarstvo ali je to promet, prevoz, digitalna platforma, mi menimo, da je to digitalna platforma, infrastruktura obstaja, imamo telekomunikacijske operaterje, imamo satelite in drugo. Uber je skupina mladih programerjev, ki gradijo aplikacijo na obstoječih telekomunikacijskih infrastrukturah. To prav gotovo ni prometno podjetje. No, konec koncev koncu prihodnega leta bo Evropsko zodišče povedala tudi vam. Urbi je torbi, zakaj gre, ali je to promet, ali je to digitalna storitev, ali je to hibrid. To ne bi smelo upočasniti sprejemanje zakonodaje glede licenc. Kot sem rekel, imamo dve vrsti Uberja. Imamo zasebne voznike, ki so popolnoma najeti za poln čas, več tisočih je recimo v Londonu. 26 tisoč jih je, ki vozijo črne taksije. Torej, če so v zasebni sferi, če imamo kaj takšnega v vaši državi, recimo v Združenem kraljestvu, ja, 90 tisoč drugih zasebnih vozil imamo. Ja, tu sem, da govorim o Uberih, nisem tu, zato govorim o drugih. Gre za sistem, ki je za stranke in za konkurenco Španiji pa ste prepovedali 50 tisoč ljudi, ki jih je dnevno uporabljalo, imelo prepoved porabe. Gre za vprašanje o tem, ali so pravila primerna. Imamo VTC sistem v Franciji, kot ste povedali gospod Revo in Kali, ali je pošteno prosite ljudi, da 250 ur študira, da postanejo zasebni vozniki, če pa pilot postanete v 25 urah. Torej, treba posoditi ta pravila o licencah. Vsak potovanje z Uberjem je zavarovano. Če je Uber pop, če je to delitno potovanje, ki ne obstaja, Uber ni prepovedno v osmih državah po svetu. Če zavarovanje ne krije vsega pri nesrečah, ena nesreča se lahko zgodi na milijon, pogosto se to ne dogaja ampak mi imamo zavarovanje, če ste najed zasebni voznik po sistemu Francije, Belgije, Združenega kraljestva, imate to obveznost, da imate komercialno zavarovanje. Potem imamo obdavčanje voznikov, korporacij, nasprotno s podjetji, 800, kar porabite za Uberja, gre k vozniku in mora plačati davke, to je pravna obveznost, to je pogodna obveznost vsake državi in francoska vlada je to priznala. Vozniki Uberja so samo zaposleni, neodvisni so, tako kot pri taksih večin držav. Torej, če izpodbijete to pravico do tega, da ste samo zaposleni, ker imate obveznosti v večini držav, imate te obveznosti, plačujete socialne prispevke, ne morete izpodbijati pravice Ubra, da potrošniki uporabljajo tehnologijo na platformi. Potem obdavčanje, mi kot podjetje ne služimo, upamo, da nekega dne bomo sežejo nizozemske, popolnoma poštevamo vse evropske pravila o obdavčanju pravnih oseb. Če bo to spremenjeno, bomo to v prihodnosti poštevali. Torej, mislim, da tu ni vseh poštenih izzivov. Torej, če smo mi konkurenca javnemu prevozu, če mi dovolite, ker smo v tem odboru, mi menimo, da dodajemo 50 odstotkov vseh potovanj je le v eno smer. Ti ljudje uporabljajo mestni premet ali kaj druge, da se vračajo. V Parizu imamo preko 65% ubro, ki se konča 200 metrov blizu metroja. Če si pogledamo pojem mobilnosti in če to storitev poslanec iz Finske, ki je bil nekoč minister in je bil pobudnik, ki je rekel, da je treba dati potrošniku izbiro, če želite makniti zasebna vozila če je to cilj, do leta 2025 mora biti cilj, mora dati potrošnikom izbiro, ali to je javni prevoz, ali so to taksi, kolesa. Mislim, da ima ta industrija taksijev svetlo prihodnost, torej zakonodajni okvir mora spodbuditi ljudi, da pustijo vozila doma in to je namen uvra. Je to konkurenca taksim, ampak to je tudi konkurenca s to, da ima nekdo lahko sploh svoje osebno vozilo. Hvala predsednik. Hvala. Preden bomo zaključili, dajem še enkrat besedo komisiji. Uh, gospod Lišvac. Hvala. Lepo popovdne želim vsem skupaj pred Božičem. Bi začel s pozitivno izjavo. Rekel bi, da komisija meni, da lahko delitveno gospodarstvo ustvari zelo velike priložnosti za Evropsko unijo in to velja tudi za področje prometa z razvojem novih oblik mobilnosti. To lahko ustvari priložnosti najprej za potrošnike z boljšo ponudbo storitev, z bolj kakovostnimi storitvami, tudi s pozitivnim učinkom na cenah. Prav tako menimo, da je Gospodarstvo s delovanjem nekaj, kar prinaša več inovacijskih rešitev in zaposlovanja. Tako da ti novi operateri morajo imeti priložnost vstopati na nacionalne trge, morajo imeti priložnost delovati enakopravno z obstoječimi subjekti. Torej, komisija meni, da je odgovornost držav članic, da se izognejo oviram pri razvoju takšni dejavnosti. Tako da ni takšnih omejitev. Po drugi strani pa moramo priznati, da so te nove storitve ustvarile izzive, celo trenje v nekaterih državah članicah. Prijeli smo zelo raznolike odgovore nacionalnih organov, tradicionalne storitve menijo, da Uber ne izpolnjuje istih pravil zlasti, ko gre za dostop do poklica. In danes smo videli, da je veliko vprašanj, ki se pojavljajo po pojavi teh storitev glede zavarovanja, obdavčanja in zaposlovanja. Torej, pojavlja se vprašanje, kaj počne komisija v tom trenutku. Tu bi zauzel previden pristop in bi najprej rekel, da se še vedno učimo. Nismo še povsem oblikovali dokončno stališče na ravni komisije, ampak še vedno menim, da najprej kar zdiva samo filozofijo, tu imamo dvoje, kar je pomembno. Najprej, Evropska unija mora delovati kot gonilna sila nove storitve, da to omogočimo, da lahko nove storitve najdejo svoje mesto na trgu in tudi subjekti. To je pomembno da lahko Evropska unija zagotovi iste konkurenčne pogoje. Torej, kaj to konkretno pomeni in tu bi se tudi ustavil pri teh dveh točkah? Najprej, začeli smo izvajati študijo, kot veste, o tem, da bi bolje spoznali trge v 28 državah članicah. To ni študija, ki bo privedla do zakonodaje, ne gre za kontekst ocene učinka, torej prvi cilj te študije je dobro razumeti tržišča in zakonodaje v 28 državah. Slišal sem nekaterimi poslanci, da želijo imeti iste konkurenčne pogoje, harmonizacijo pravil glede dostopa do poklica. Potem druga pobuda z naše strani na ravni komisije v kontekstu strategije enotnega trga. To je sprijela komisija 28. oktobra in tej strategiji je komisija napovedala, da bo izdelala smernice glede rabe obstoječe zakonodaje za te nove storitve delitvenem gospodarstvu. Torej gre za izvajanje obstoječe zakonodaje, to recimo pomeni, da imamo direktivo o storitvah o e-trgovini, potem svobode do zagotavljanja storitev, svobode do oblikovanja podjetja, gre za vprašanje glede obdavčanja in tudi vprašanje obdavčanja bomo reševali. Strategija notnega trga ne izključuje možnega razvoja nove zakonodaje, če se zakonodajne vrzeli gotovijo v tem procesu. Hvala, predsednik. Ja, vielen Dank hvala. Mislim, da je to bila zelo zanimiva razprava za zanimivi stališči. Mislim, da se bo ta razprava nadaljevala. Seveda pa lahko povzamemo, da želimo eh, pošteno konkurenco. Seveda smo za konkurenčnost, smo za inovacije. Nihče tega ne zavrača, ampak kot že rečeno, podlage morajo biti enake za vse. To je zelo zanimiva debata. Eh, komisija je rekla, da trenutno še nima stališča. Eh, po vsej Evropi mora biti stvar ustrezno urejena, kajti imamo čezmejni promet in to mora tudi nekako biti urejeno. V enem mestu je nekaj dovoljeno, v drugem ne. To Evrope ne bo pripeljalo naprej. Potrebujemo neko skladnost. Razprava se bo vsekakor nadaljevala. Hvala vsem današnjim govornikom, hvala za vaše prispevke hvala tudi za uh, vaša vprašanja uh, oziroma prispevke iz plenuma. Sedaj prehajamo na točko šest. Eh, Imsa era Cesar Easa. Mm-hmm.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 nekoliko že zamujamo, zato bomo kar takoj nadaljevali. In sicer tu imamo dva poročevalca, Massimiliano Salineja in Ines Ajalo Sender. In najprej dajem besedo Massimiliano eh, Salinijo. Hvala. bojim se, da bo moj prispevek manj zanimiv kot pa debata, ki smo jo pravkar imeli in zato se bom omejil samo na tisto, kar je najbolj nujno, da ne boste vsi ušli. Kar zadeva proračun 2014, imamo skupno 3 milijarde obveznosti, 1 milijardo plačil, skratka imamo eh, razporeditev. Eh, ki upošteva poglavje o prometu, sem sodi tudi eh, ceh pravice potnikov in tako naprej. To je približno 90 odstotkov obveznosti in 86 odstotkov plačil. In potem raziskave, inovacije, Cezar, Shift Railway 8,5%, 6,5% pri plačilih. in 2,6 administrativnih izdatkov in potem čisto na kratko še eh, k mnenju. In sicer pri obveznostih in pri plačilih je izvajanje optimalno, pri obveznostih 98 odstotkov, sicer pa 92 odstotkov. Eh, sicer pa obžalujemo, da je stopna napak dokaj visoka na področju konkurenčnost, rast in zaposlovanje. Eh, tu je 5,6 odstotkov razlog, zato je v glavnem povračilo neupravičenih stroškov. Eh, tu je bilo torej opozorjeno na to da naj komisija rigorozno izvaja temeljito naprejšnje preverjanje, da bi napake odkrile in odpravila še pred povračilom. Potem eh, točka štiri eh, mnenja leta 2014. Eh, Junkerjev načrt še ni bil upoštevan, vendar pa je to velik del naših razprav glede na proračun leta 2016. in eh, to, eh, ker sem sestavljalec, pripravljalec eh, poročila. Želimo tukaj tudi nekaj povedati o velikem vprašanju oziroma eh, večletnem finančnem okviru in Junkerjevem načrtu. Tu želimo predvideti ustrezna investicijska sredstva za inštrument Connecting Europe. Žal pa smo morali ugotoviti, da eh, je veliko eh, visoko kakovostnih projektov, ki pa jih ni mogoče financirati zaradi eh, manjkajočih sredstev in zato smo tu želeli opozoriti na interinstitucionalni dogovor, kjer je govora o fleksibilnosti s ciljem, da bi delež sredstev za te investicije, torej za CEF, povečali. Sicer pa. Eh, želimo zasledovati nadaljni razvoj projektov, torej projektov, ki se sofinancirajo eh, z strani Unije. Eh, so tri banke podatkov, kjer so domati projekti INEA, finančna transparentnost in Cordis za obzorje 2020. Tu je potrebna poenostavitev Eh, tudi za ciljem enotne baze podatkov, zato da bi lahko preverjali projekte, da bi zagotavljali transparentnost, kajti to je bistvenega pomena za uspešnost teh projektov. Eh, potem pozdravljamo ustanovitev skupnega podjetja Shift to Rail. Eh, potem opozarjamo tudi na turizem 11 milijonov v obveznostih, nekaj več kot 6 milijonov v plačilih in pozivamo komisijo naj opravi oceno učinka eh, financiranih projektov, da bo lahko bolje opredelila prihodna prednostna področja uporabe in predlaga, da parlament v zvezi z sektorjem, za katerega bi se odbor za promet, komisiji podeli razrešnico. Hvala. Eh, hvala zlasti tudi za kratkost in potem še eh, za eh, Ines, Jala Center. Eh, hvala. Eh, gospod predsedujoči. Eh, želela sem povedati, da pri razrešnicah, eh, da računsko sodišče ni podal nekega valiziranega stališča, kar pomeni, da Eh, so tri agencije ustrezno obravnavane in to je dobra novica. Po drugi strani se mi zdi zelo pomembno, da smo prvi krat v odboru pripravljeni eh, podati tudi razrešnico za Shift Rail, tu je bil prisoten eh, dom problemček pri odločanju glede poslovodstva. v naslednjem letu. Ehm, se bomo tega vsega ustrezno lotili. Potem Evropska agencija za varnost letalskega prometa, eh, tu imamo zlasti en pomemben konflikt, eh, ki ga eh, je potrebno rešiti, kajti v luči železniškega paketa imamo sedaj možnost obnoviti pravno podlago in sicer gre tu za sporaz sum eh, za deželo izvora, v tem primeru je to Nemčija. Eh, že 15 let eh, in vmes je celo prišlo do selitve, kar je potročilo še dodaten problem. Že 15 let Nemčija ne podpisuje sporazumov za to poslopje. Nemška vlada pa je medtem sprejela odločitev že leta 2015. Skratka, to eh, sicer očitno nemško vlado zelo zanima, tema jim je zelo všeč, ampak ta agencija je še vedno zelo prekarna. Eh, tudi računsko sodišče je vedno znova upozarjalo na to, da ta sporazum z nemško vlado manjka. Če govorimo o e Aziji, potem je treba opozoriti na to točko in ustrajati na tem in sedaj je pomembno, da nemška vlada končno podpiše ta sporazum. Skratka, ta sporazum o sedežu. Mislim, da je to zelo pomembno. Kaj ti agenci smo zaupali mnoge naloge? Eh, povečevali število zaposlenih in zato EASA zasluži, da vlada končno podpiše ta sporazum. Eh, potem EMSA. V nekaterih primerjih tudi v povezavi z žrtvami v sredozemlju, na kar smo vedno znova upozarjali in prosili za pomoč. Skratka, tu je še vedno nekaj manjših problemov. In sicer, kar zadeva transparentnost, to je za nas vse pomembno, v evropskih institucijah je to zelo pomembno. Zato bi bilo dobro, če bi bili objavljeni eh, civi najvišjih menedžerjev tako da ne bo nikakršni dvomov glede na skriž interesov. To je tudi eno naših priporočil. Potem v primeru carry overs ehm, odbor za proračunski nadzor eh, vedno govori o tem, da imajo v nekaterih agencijah preseške, tu nam je bilo razloženo, da deloma razlog za to. Eh, tudi da s kakšno formulo Evropska komisija dela, kako komunicira v zvezi s proračunom, kar znova vodi do zakasnitev. V primeru EMSE je bil prisoten problem eh, programa za tankerje in stand-by-a in tu komisija prav gotovo to ustrezno lahko razloži. Eh, tu bi bilo pomembno, da komisija tu ustrezno ukrepa, kajti sicer bo računsko sodišče ponovno reklo, da obstajajo problemi in potem bomo imeli neko sivo cono v povezavi z problemi s podjetji. E, potem era. E, od začetka uveljavitve petega železniškega svežnja e, so se povečale zahteve do te agencije, in eh, tu eh, je še vedno nekaj problemov. Poskušamo te probleme reševati. Komisija bi morda lahko tudi razložila to in sicer eh, zaposlovanje, tako naprej, tu so še vedno problemi pri doseganju tega, da bi našli kvalificirano osebje in potem politika na področju navskrižnih interesov. E, tu bi bilo dejansko pomembno, da ne obstajajo nikakršni dvomi. Običajno e, vedno govorimo o tem e, iz poreklo oziroma izvor ljudi mora biti tak, da imajo ljudje izkušnje in seveda moramo vedeti, odkot prihajajo za dobro, transparentno politiko, pravzaprav sploh ne bi smelo biti nikakršnih problemov. Cezar, tokrat tu ni nikakršnih problemov. Pri drugem razpisu so bili finančni pogoji izboljšani. Edino, kar želimo, je, eh, da je čas komplikacij in problemov eh, za nami. Morda bi nam komisija lahko na kratko razložila, kaj eh, in kako je ukrepala na tem področju. Mislim, da je bilo vse zelo dobro urejeno. Morda eh, nam komisija tu lahko da še kakšna pojasnila. Hvala. Eh, hvala. Predsedujoči, vem, da že zamujamo, zato bom čim krajši. Eh, kar zadeva skupino ljudske stranke, eh, sploh ne želimo toliko govoriti o številkah, ampak o dosež, dosežkih. E, številke so domina odbora za proračunski nadzor. Mi kot odbor za promet pa moramo bedeti tudi nad učinkovitostjo e, posameznih agencij. Če si pogledam e, posamezne agencije Cezar, tri vprašanja. Kako izgledajo stvari v zvezi za deployment managerjem, kdo, komu je zaupano vodstvo, kako to deluje, Eh, kakšne so posledice EFSI-ja, kaj ti na voljo eh, bo eh, več denarja zaradi EFSI-ja in potem bo morda potrebno določene stvari preprogramirati in kako Cezar učinkuje v različnih regijah EASA. S tem smo pravzaprav zadovoljni, kaj se tam dogaja, vendar pa smo izvedeli, da obstaja velika potreba po več sredstvih, kajti naloge so postale tako obsežne, eh, da z številom zaposlenih tega ni več mogoče obladati. Eh, Era zanima nas, eh, koliko kilometrov se je pri GMS-a se je pritružilo 2014, tam gre za delo teh agencij. Euh, Robert Cil. Dominique Riquet. Dominique Riquet. Hvala, predsednik. Dvoje. Najprej prvo. Vi, ki ste poročevalci o splošnem proračunu, kot tudi poročevalcu za drugo, bi rekel, da 18 mesecev po tem, kar smo sprejeli, to še ni operativno. To je škandalozno. To smo že slišali. Kolega Salini je to omenil. Seveda ni poročila na strani agencije, ker ne obstaja. Treba vročiti razloge, zakaj to ne deluje. Ker je zapleteno, ker je postopek predolg, imamo težave in zato moramo tu povprašati komisijo. Res, to sem posem iskren. To ni operativno in tudi mislim, da ne bo operativno v prihodnjih šestih mesecih. In druga splošna pripomba glede agencij. tu imamo še vedno to kompatibilnost, ki jo imamo, da bi povečali naloge agencij in da bi črtali oziroma okinjali delovna mesta vsako leto. Ne vem, to je predvsej žgoča tema. Glede ASE je to bolj razumljivo, ker imamo toliko odstotkov virov in izven evropskega proračuna je to. Tam se urejajo izdatki, za isto pa sploh ni virov ali pa je to zelo razdeljeno. In še zadnje kar smo slišali pri poročilu o splošnem proračunu. Turizem je v pristojnosti Evropske unije in tega dvora. In tudi pri proračunu. Ko so predsednik slišali, smo poročilo, kako pomembni so turisti za gospodarstvo. 78 odstotkov Evropskega BDP je 11 milijonov evrov proračuna je to. To je pomeno, prepravo že leta sprašujemo komisijo o sestavi proračuna zato da bi podprli turizem. To je pravzaprav smešno. Ni nobenih sredstev, da bi lahko to uskladili 7-8 odstotke. In to je v naši odgovornosti v pogodbi. Mislim, da tu moramo nekaj storiti na ravni proračuna. Zaključil sem. Hvala, Jose Ignacio. Farija, ki bi moral biti pred tem, zato se mu opravičujem hvala, predsedujoči. Se, Mislim, da je bilo delo, ki je bilo upravljeno odlično, ni časa, da bi se obravnavali posamično. Zato bom podavljal splošno stališče o vseh poročilih, ampak osredotočil bi se na imso. To najbolj poznam. rad bi rekel, ker jih pač osebno poznam in sem jih obiskal, da je ta agencija v mojem mestu v Lizboni in zagotavlja visoke ravni varnosti. Agencija ima kar nekaj funkcij v ta namen, komisiji in državam posreduje informacije ki zagotavljajo to, da se zakonodaje skupaj s temi uredbami izvaja. Te štiri agencije igrajo svojo vlogo v Evropski uniji in rad bi rekel, da razen specifičnih informacij za ASO, tu naj bi prilagodili okvirne pogodbe in tu želim reči, da lahko posem podprem gospod poročevanko Ajalo Sender in zlasti to, kar je rekla o tem, da je treba izvajati poročunski okvir in to pošteva tudi z agencije, tudi pri osebju, tudi pri jemsi. Situacija je nekoliko protislovna. Če si pogledamo potrebo tem, da moramo razviti bolj aktivno vlogo če imamo misli himso, torej recimo to gre tudi za boj proti trgovini z ljudmi, da bi se izogibali tragedijam, ki jih imamo sedaj v zemlju. Torej, proračunski okvir ne odraža vseh potreb. Tu smo pod cili, glede na sredstva, ki so na voljo, to je zaskrbljujoče, naj rečem, da nisem zadovoljen, kajti računsko sodišče je podprlo to, da bi omilili sredstva te agencije in vse operacije povezane s tem. Pri EMSI je to pomembno, ampak to je velja tudi za druge agencije. Tako da bi priporočil, da bi Evropski parlament to podporo za lansko leto. Hvala. Danke sehr. Hvala. Karima. Lieb. Karima Deli. Hvala, predsednik. Res je, v preteklih letih je odbor za promet sprejel različna mnenja. Recimo, prosili smo, da bi Evropska komisija dajala informacije, ki so na voljo o projektih, ki jih financira Evropska unija, vključno s kohezijskim skladom, regionalnimi skladi, ne samo o CEF-u, RTF-u in o turističnih projektih, različnih financiranj. Torej, kje smo danes, me zanima, to je prvo vprašanje. In drugo, slišali smo, da naj bi komisija preučila možnost zmanjšanja skrižja interesa na področju preglednosti. Zanima me, kje smo na tem področju. Danke sehr, jetzt ist Van Wey. Hvala. Ispan Uej. In eh, Salini, ki piše. Hvala lepa. Jasno je, da lahko podpremo te predloge. Sem poročevalec Sinci. Hvala za upravljeno delo. Imam nekaj manjših komentarjev. Najprej glede poročila za lansko leto, to je poročilo računskega sodišča, glede mobilnosti tega ni tu, potem imamo tu vprašanje konkurenčnosti, prevoza, zaposlovanja. To ni predvidno za lansko leto. In tudi, ko gre za različna orodja, za prevoz, Ampak konec koncev, predvsem manj razmišljamo o tem, da bi povezali obzorje 2020 s prometom. Mislim, da mo, se mora to pojaviti tu. Potem poglavje inovacijah. Tu imamo šest komentarjev računskega sodišča. Gotovili so nekaj napak, to bo treba opredeliti v enem izmed odstavkov spremembe se nanaša na celoten program. 5,10 odstotkov napak naj bi imeli. Ampak ali so bile te napake storjene pri sredstvih za raziskave in inovacije, me zanima. pri neposrednih plačilih ni prometnih projektov za lansko leto, potem naj bi imeli tudi prvi razpis za CEF v Evropi, ali to konec marca, ali je to sedaj rešeno ali ne. Potem imamo druga instrumente, ki so na voljo, še niso začeli veljati, torej ni sredstev, ki naj bi jih porabili za lansko leto, kar pomeni, da moramo navesti, kako bi lahko porabili sredstva, ko pa ni pravih instrumentov za izvrševanje in to se treba. To se mora spremeniti, mu se moramo izogniti za prihodnje leto. Turizem, to je zelo pomembno za me. Tu vidimo, da gre za iskanje različnih virov, ampak tu gre za zelo majhna sredstva na področju turizma. Potem spremenjena različica za lansko leto. kaj je to, 11 milijonov drobiža za turizem. Glede sredstva, glede plačevanja je polovica. Kaj predstavlja turizem za gospodarstvo v 28? To je zelo malo sredstva. Treba povečati ta sredstva za turizem. Strinjam se z gospod poročevalko. Komisijo je treba prositi za ocene učinka glede izvrševanja tega projekta, da bo to pomembno tudi za prihodnji proračun, za prihodnje leto in tudi dobro bi bilo, če bi priporočili, da bi povečali proračun za turizem. Treba je vključiti tudi te vidike, ampak strukturno samo snutek proračuna. Hvala. In še pred komisijo Gniška Kačmijska. Um, hvala lepa. Skušala bom zajeti vsa področja. Najprej hvala odboru Tran za nenihno podporo. Najprej glede stopnje napak za konkurenčnost in rast v evropskem proračunu. Treba si je zabeležiti, da je to veliko področje, ne gre le za prevoz. In te stopni napak so rezultat programu dediščin, zlasti na področju raziskav, ker smo imeli zelo zapletena pravila. No, komisija seveda istočasno posem prepoznava, da je sad treba zmanjšati stopnjo napak še naprej bomo imeli zelo stroge aksente preverbe, potem bomo še naprej zagotavljali smernice za upravičence glede najbolj očitnih napak, da bomo poskrbeli za znižanje stopen teh napak, ampak kot sem rekla, to so zelo zapleteni programi, sedmi okvirni program in to bo še naprej delalo nasprotju z nami. Sedaj pa agencije, vprašanje o agencijah. Najprej vprašanje o preglednosti, o upravljanju na skrižja interesov, komisija, odbore, sem decentraliziranih agencij, vedno obvešča o tem, jaz sem v odborih trih agencij vedno slišimo, da je treba poštevati razkrižje interesov pri menedžmentu, da je potrebujemo tudi CV-je in izjave o interesih na spletni strani. Še naprej se bomo trudili v tej smeri. Pri ERI je to prišlo predvsej pozno, pa to smo obravnavali tudi na zadnjem sestanku odbora direktorjev in to bo objavljeno v začetku prihodnega leta v pisnem postopku. Pri Eri imamo tudi vprašanje glede pogodbe osebja. Tu so bile ugotovljene težave strani službe za notranjo revizijo in tudi računsko sodišče je to videlo veliko let. Že se od leta 2009 imamo nov postopek, ki velja. Imamo dobre možnosti, da bi pri nedavnem novem najemanju osebja po vzorcih lahko videli, če to primerno deluje. Sedaj pa vprašanje glede osebja v agencijah. Komisija skuša tu poštevati vse legitimne potrebe teh agencij. Pri ERI še vedno čakamo na to povečano število osebe predvideno pri četrtem železniškem svežnju, ko se bo to izvajalo. To je predvideno v teh številkah osebja od leta 2018. Glede Ase in kadrovanja tam, to je zelo specifična situacija, kajti Asa je prosila za dodatno število zaposlenih, to pa naj bi se financiralo iz pristojbin. Na koncu je bilo to sprejeto v proračunskem trialogu. In tu vidimo tudi povečanje osebja EAS-e. Začenši z letom 2016 in to ne bo, da je Evropska proračuna glede premika na železnice, prvi razpis je bil objavljen pred tednom dni. Skupna podjetja so operativna, No, ni popolne finančne autonomije, torej vse finančne transakcije zvršuje komisija. Razlog za to pa je ta, da smo imeli prvi proces izbora izvršnega direktorja, ki je bil neuspešen. Sedaj naj bi zaključili drugi izbor v začetku januarja. Izbran bo zvršni direktor, sicer pa je predlog v skupnem podjetju pripravljen, aprila pa maja naj bi imeli tudi finančne organe. Potem povsem razumemo potrebo potem, da je treba porabiti najboljšo možno fleksibilnost za te projekte. Tu je veliko dobrih projektov, dobro je imeti pripravo dobrih projektov, ampak seveda je poskrbeti za financiranje vseh dobrih projektov preko EFSI-ja, pa preko drugih sredstev, odvisno tega, kam sodi ali preko strukturnih skladov. Glede informacijskih projektov ima komisija pilotni projekt, glede rezultatov evropskega proračuna. To bo kmalo na voljo in kmalo bomo pokazali vse projekte, ki se financirajo iz evropskega proračuna. Prometni projekt bo vključen podatkovno bazo tudi v prihodnjem letu. In to je pravi kraj za to, da pokažemo, kako so se projekti financirali. Toksin. Hvala, ker smo že v veliki zamudi. Bi prosil še za kratka stališča in potem bomo nadaljevali v eh, angliškem jeziku, kar zadeva eh, poročilo o trilogih in sestane koordinatorjev bomo predstavili na januar. Eh, to nam danes ne bo več uspelo. Gospod Salini. Ne bom pravzaprav ničesar dodal. Vse, kar je bilo povedanega. Eh, absolutno ustreza eh, temu, kar želimo še napraviti v prihodnje. Morda samo čisto na kratko v zvezi s tem, kar je za konec povedala predstavnica komisije v redu. Fleksibilnost ja, vendar pa bi si želeli, eh, da je čim več projektov financiranih preko SC-ja, to je korektno, ampak FC lahko financira, saj upam, da veliko projektov vendar pa eh, obstaja nekaj projektov, ki se ne morejo financirati preko FCA, eh, kjer je odplačevanje glavnice daljše eh, in bolj zamudno, naprimer na področju železnic, torej fleksibilnost je pomembna, shift to rail. Z veseljem jemljem na znanje, da bo od maja naslednjega leta prisotna finančna avtonomija pri drugih vprašanjih, mislim, Eh, da bomo eh, lahko v teku predlaganja predlogov rešili še eventualno odprto vprašanje. Sedaj pa in je sajala center. Hvala. Eh, samo zahvaliti sem se želela komisiji pa tudi vsem kolegicam in kolegam za vprašanja, za pojasnila in za interes, ki ste ga pokazali. Komisija nas je obvestila o napredku. Uh, morda so neke stvari prišle malce posem, ampak v redu. Uh, kljub temu uh, smo zainteresirani in želimo, da agencije napredujejo. Uh, to, kar je rekel Van Den Kamp, ja, uh, mi smo odbor, ki lahko pripravlja mnenja, uh, lahko jih posredujemo naprej odboru za proračunski nadzor, lahko govorimo, kar želimo dejstvo pa je, da če manjka sredstev, to kljub temu lahko povemo. To je bilo pravzaprav tisto, kar je bilo namenjeno gospodu Vandenkampu. 15. januar je rok za vlaganje predlogov eh, in sicer do 14. ure. S tem um, se zahvaljujem stol mačev. Eh, tudi za tri minute, ki smo jih presegli in nadaljujemo v angleščini. Sestanek koordinatorjev bo danes odpadel, predstavljeni na 25. januar. Poročilo iz trilogov bi želeli slišati, vendar pa je to in kamera, zato prosim eh, vse ostale, da zapustijo dvorano.